E, proszę mi wybaczyć. E, dobry dan. Moje imię jest e, Czesław Sikierski i dobrodošli na današnjem srečanju. Oprostite, če bom mogoče nekoliko hiter in energičen, ampak ne želim porabiti preveč časa, želim namreč, da bi vi, gostje, čim bolje izkoristili čas, ki ga boste preživeli med nami. Torej, Dobrodošli vsi na tem našem srečanju eh, Evropskega parlamenta z nacionalnimi parlamenti. Srečali smo se danes tukaj predstavniki, ki se ukvarjamo z eh, kmetijstvom in z prehrano. Torej, eh, še enkrat dobro dan in dobrodošli vsem. Žal mi je, če so bile pred začetkom sestanka kakšne všečnosti, ampak upam, da jih ni bilo preveč. Nekaj bistvenih um, zadev, torej prihodnost in uh, varnost proizvodnje se prehrano. Po uh, zadnjih dogodkih smo se srečali s komisarjem, maja bomo dobili eh, osnutek finančnega načrta, ravno tako pričakujemo v mesecu maju zakonodajni pred, eh, svežen, ki ga bo pripravila komisija. In skozi različne prispevke se bomo dotaknili teh vprašanj. Zato izrekam dobrodošljico našemu komisarju, pravim našemu, kar se ukvarja z našim sektorjem. Dobrodošli, gospod komisar Hogan eh, in hvala, da ste med nami. Z nami je tudi eh, bolgarski minister Borzanov v imenu predsedstva svetu, ki predseduje vsega, svetu za kmetijstvo. Z nami je tudi Jozef Planka, generalni sekretar Avstrijskega ministrstva za razvoj podeželja. Hvala tudi vam za to, da ste prišli, saj bo Avstrija naslednja država, ki bo predsedovala Uniji. Potem so med nami seveda še drugi panelisti, kolegi, predsednik um, odbora za kmetijstvo in prehrano na Irskem, uh, gospod Dorfman, eh, ki bo predstavil svoje poročilo, podpredsednica našega odbora, gospa Aguilera, prav tako. In Prisluhnili bomo tudi direktorju odbora Pleva in dvema paneloma bosta predsedovala dva znana novinarja, ki bosta to počela gotovo boljše kot jaz, tako da dobrodošli tudi vi. Eh, dobili ste tudi te liste, eh, s katerimi lahko prosite za besedo v okviru prvega ali v okviru drugega panela. Naši zaposleni bodo eh, to sprejemali, te prijave za govor in sekretarjat bo pripravil seznam govornikov. Skušali bomo seveda dati besedo vsem udeležencem oziroma predstavnikom vseh držav oziroma iz vseh parlamentov, tudi iz Evropskega parlamenta. Zdi se mi, da so stvari jasne. Čas je seveda dragocen, še zlasti danes popovdan in zato bomo brez odlašanja dali besedo kar prvemu govorniku in to je gospod komisar Hogan. Za njim pa se bo oglasil minister Porodzanov. Nestrpno pričakujemo te prispevke, eh, da bomo dobili nove informacije glede težav, ki pestijo naš sektor in s katerimi se bomo morali soočiti eh, glede SKP v prihodnosti. Tako, izvolite, gospod Hogan. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik poslanke in poslanci Evropskega in nacionalnih parlamentov. Najprej se želim zahvaliti gospodu Šekerskemu predsedniku odbora Agri za vabilo za odeležbo na tem sestanku. Zelo pomembno je razpravljati z nacionalnimi parlamenti. To je nekaj, kar je prednostno za komisijo. Ocenjeno je, da je naš kolegi opravil 470 obiskov v 28. terici obiskal sem več kot 20 nacionalnih parlamentov in ta teden bom spet v Irskem parlamentu. Prejšnji teden sem se odaroval na razpravi v Evropskem parlamentu, kar se tiče odrežbe nacionalnih parlamentov v evropskem političnem procesu. Ko smo skušali si pogledati možne izboljšave v tem mehanizmu. Med svojimi prispevki sem opazil, da bodo nacionalni parlamenti igrali ključno vlogo in že igrajo ključno vlogo, da bi približali unijo svojim ljudem. Tako, kar se tiče nadzora svojih vlad, pa tudi, kar se tiče sodelovanja z evropskimi institucijami. Današnji medparlamentarni sestanek je dobra priložnost za poslanke in poslance nacionalnih parlamentov, da skupaj s poslanci Evropskega parlamenta pomembno prispevajo k pripravam Evropske komisije, kar se tiče zakonodaje za prihodnost kmetijstva in hrane po 2020. Vsi že verjetno veste, da smo novembra objavili sporočilo na to temo. In to je bilo pomembno, še prav posebno za odbor za kmetijstvo, pa tudi za svet pod eh, vodstvom prijatelja Rumena Porodzanova. Naj pozdravim tudi odlično delo, ki ga je upravil parlament, še prav posebno gospod Herbert Torfman, in njegovi poročevalci v senci, ki so bili vključeni v pripravo mnenja za odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Glasovanje bo naslednji teden. Naslednja dva meseca bosta zelo pomembna za prihodno usmeritev proizvodne hrane in kmetijstvo. Naslednji teden bo komisija predstavila predlog za proračun za 2020-2027, tudi proračun za kmetijsko politiko. Tako da si nihče ne sme delati utvar. V času, ko imamo Brexit in večje napetosti igre proračuna, to bo velik izziv. Ampak eh, ključne odločitve bodo konec konca sprejete strani držav članic, ko se bodo voditelji morali odločiti, ali so pripravljeni povečati finančni prispevek za proračun Evropske unije in če da, za koliko? Ta odločitev bo seveda potem končno odločala o proračunskem procesu, ki bo trajal približno naslednje leto. Kot člani nacionalnih odborov v vaših nacionalnih parlamentih se gotovo strinjate z mano. Želite si, da je ta politika odločna, dobro financirana in zavezana podpori prihodkov kmetov želimo ukrepiti podeželje in prispevati k visokim standardom podnebnih in okoljskih ambicij. Kot komisar za kmetijstvo in kot nekdo, ki podeželje predstavlja že 27 let, ga je predstavljal 27 let v Irskem parlamentu, mislim, da je kmetijska politika bila uspešna. Od leta 62 je zelo uspešna in še vedno veliko prinaša našim ljudem. Tako da je moje prvo sporočilo kot vam, vam kot nacionalnim poslancem, da se pogovorite z vašimi vladami, da bi imeli ambiciozno kmetijsko politiko. To je njihova odločitev. Tisti, ki se sprašujejo, no to je pa redko, da gospod Neuhl ploska, ko kaj rečem, to je edinstvena priložnost. <laughs> Tistim torej, ki se sprašujejo, po potrebi po dobro financirani kmetijski politiki, je mogel jasen podpirati moramo prihodke kmetov, ker je to vloga in dožnost SKP, kot je tudi v osnovnih pogodbah. Ti cilji pogodbe ostajajo veljavni. In to bo tudi v zakonodajnih predlogih komisije. Naj povem to, ponovim, kaj to, kar je bilo rečeno sporočilo, naj vas spomnim na to. Zelo jasno je bilo, da prihodkovna podpora ostaja temeljna neposredna plačila delno zapolnijo vrzel med prihodki v kmetijstvu in drugimi ekonomskimi sektorji. To je pomembna varnostna mreža, ko lahko zagotovimo, da je kmetijska dejavnost na vseh področjih EU, tudi tam, kjer so geografsko prikrašeni, tudi tam dobivajo plačila. V primeravi z drugimi socialnimi, okoljskimi prednostmi, je potrebno povedati, da kmetijstvo veliko prinaša. Zato so neposredna plačila sestavni del te politike v skladu s pogodbami. Ni samo bistvenega pomena, da to zagotavljamo in to ni samo prid kmetijske, kmetijskega sveta, to je prid vsem nam. Tako proizvajajo visoko kakovostno hrano, skrbijo za podeželje in za zaščito okolja borijo se na terenu proti podnebnim spremembam. Zato moramo zaščititi to podporo in zahvaljujem se za podporo Evropskega parlamenta, še prav posebno odbora za kmetijstvo, sveta za kmetijstvo in strani predsednika Rumena Porodanova. Veliko izmed vaš v vaših nacionalnih parlamentih meni, da je to zelo pomembna tema. To vem. Glede na to, da je to vprašanje tako pomembno in glede na proračunske izzive, bomo skušali v naslednjih tednih in mesecih še naprej spodbojati razvoj dogodkov na tem področju. Prijavljeni bodo tudi nekateri sektorski predlogi. Konec maja, začetku junija. To bo potem predstavljeno so zakonodajalcema. Delo se nadaljuje pri teh zakonodajnih predlogih. Nekaj pa smo že objavili, to so smernice sporočilo novembra. Zato moramo podati predlog, ki bo spremljiv, verodostojen, operativen, če želimo doseči naše cilje posodobitve in reform. Vidim, da se ta pristop podpira. Sčasoma ima vedno več podpore, ker ga bolje razumejo in ker smo lahko tudi bolje razložili, kaj imamo sporočilo. Kaj ti seveda sporočilo ne moremo upisati vsega. Temeljna značilnost poročila komisije je, da se bolj sredotočamo na subsidijarnost. Subsidijarnost z državami članicami in regijami, večja odgovornost za sprejemanje odločitev. Ta pristop je dosleden celovitim ciljem komisije glede subsidijarnosti, ko bomo sprejemali odločitev bliže državljanom. Vseeno pa to ne pomeni, da se ne zavedamo vloge Evropske unije pri SKP. politika in skupna, to bo ostalo v imenu skupna kmetijska politika. Imeli pa bomo več prožnosti za izvajanje na ravni držav članic. Ne moramo pričakovati enega pristopa za vseh 27-28 držav članic pri vseh politikah. Krški kmeti na jugu in finski kmeti na severu ali švedski kmeti bodo imeli drugačne perspektive, kako dosegati cilje in seveda so drugačni načini, kako dosegati te cilje. To se mora zrcaliti v prihodnje. Ukrepi bodo morali biti v nacionalnih SKP-jih, strateških načrtih, to bodo pripravili države članice. Vsak izmed vas v nacionalnih parlamentih bo lahko odigral svojo vlogo pri pripravi teh načrtov. Strezno se bo z vami potrebno posvetovati. Ministrstvo za kmetijstvo bo to storilo in vlada v vaši državi, preden boste podali predlog, ki ga bo potem komisija potrdila dosega ciljev, bo pogojena z indikatorji, ki bodo postavljeni na evropski ravni, zato da bomo imeli skupno politiko. Še ena pomembna točka, kar se tiče odobritve teh strateških načrtov. Vem, da morda to koga skrbi. Vedeli boste, da je potrebno zagotoviti, da neposredna plačila na noben način ne zamujajo pri dosegi kmetov zaradi zamud pri strateških načrtih. Zagotovili bomo pri teh denih odobritvah v različnih stebrih politike, da se bo to zgodilo. Vključili bomo tudi posebne določbe v zakonodaji, da bomo omogočili to delno odobritev in da bodo plačila nemoteno tekla, tudi če bo komisija še v dialogu z državami članicami, kar se tiče drugih vidikov načrta, ki jih morda ne bomo mogli potrditi tako hitro. Torej, kolegice in kolegi, Mislim, da smo vsi lahko ponosni glede vloge SKP-ja. Več kot pol stoletja, ne samo da zagotavlja varnost hrane za Evropo, ampak tudi da razvija spremljivost evropskih proizvodov. To je politika, ki je blizu ljudem in ki vsak dan prinaša rezultate za ljudi. Uspeh je odvisen od veliko elementov. Prilagodili smo se vsakodnevnim izzivom. Prav tako pa smo uspešni zato, ker dobro deluje skupni trg za kmetijstvo in nimamo skrivljene konkurence. Gospod Dorfman je ta načela dobro zajel, ko je dejal, da je integriteta skupnega trga in resnična skupna politika tisto, kar mora biti celovita prednostna politika. To moram izpostaviti. Ta novi pristop k izvajanju skupni cilj kmetijske politike mora biti in bo ohranjen. Še naprej bo to politika, ki se sooča z omenim nizom ciljev, ko skušamo razvijati skupne kazalnike, ko skušamo imeti skupni postopek odobrite pod nadzorom Evropske komisije. Na ta način bomo zaščitili integriteto skupnega trga in zagotovili, da imajo države članice enake pogoje, da bodo pionirske glede te politike. Gospod predsednik, vem, da sem kar nekaj časa govoril, zato bom sedaj pohitev. Predvsej dolgo so kmeti del okoljske težave, se smatrajo se tako raje kot rešitve. Ko spet pomislimo na različne pogoje, pod katerimi delajo kmeti v EU, smo spet sklenili, ponavljam, da ne moremo imeti enega pristopa za zelenitev. To nam ni uspelo. To ni prineslo prednosti, ki smo jih pričakovali. Novi model bo zahteval držav članic, da nam podajo različne načine v svojih državah članicah, kako bi dosegli skupne cilje. To bo dodana vrednost. Bolje cilj, boljš, boljši cilji na lokalni ravni in več integracije pri obstoječih operacijah in instrumentih v bolj prožen, odločen pristop. Pripričan sem, da se veliko pogovarjate z mladimi. Poznate njihove interese morda si želijo postati kmeti, zdaj razmišljajo o tem. Veste pa tudi, da so frustracije velike, dostop do zemljišča ali dostop do posojil je omen. Zato je komisija se odločila, da bo odigrala svojo vlogo in storila veliko več, kar se tiče ukrepov in instrumentov, za katere smo pristojni glede mladih kmetov. Kmeti so morda hrbtenica našega podoželja, ampak tu gre še za več. Veliko drugih živi na podoželju, ki morda niso neposredno vključeni v kmetijstvo pobuda za pametne vasi, ki je bila sprožena pred letom in pol, je zelo dobra pobuda. Tukaj gre za podeželje, ki išče praktične rešitve za izive in to, kar najbolje izkorišča. Pred dvema tednoma na vzočnosti gospoda Bogoviča in Sanja, poslanca Evropskega parlamenta, smo sodelovali na zelo uspešnem projektu v Sloveniji. Zelo pomemben dogodek, ko smo začeli s pilotnim projektom, da bi razvili model za pametne ekološke vasi to bi podeželje lahko uporabilo za ozorec, kako se razvijati. Želim se hvaliti gospodu Bogoviču in Sanju, da so 3,3 milijona evra sredstva Evropskega parlamenta namenili za teh deset pametnih vasi v EU. To bo pilotni projekt. Kot nacionalni poslanci pazite na to pobudo in se vključite v to, da boste zagotovili, da vaša država ne bo zaostala. Tako, gospod predsednik, zaključujem. Naj ponovim to, kar upam so naše skupne ambicije, da podpremo kmete pri pridelavi hrane. Ko skušamo gotoviti, kaj lahko SKP stori za dosego ciljev od nove generacije, zaščite podnebja in tako dalje. Zaslužimo si kmetijsko politiko in politike hrana, ki zadošča potrebam ljudi. Zato je potrebno imeti ustrezne vire za zadovoljitev teh pričakovanj. Upam, da bom v naslednjih mesecih sodeloval z vami, da bomo lahko to zagotovili. Uprice, hvala lepa. Bardzo dziękuję panie komisarzu. W tej chwili pan minister Poluzanow. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa dobi besedo gospod minister Porozanov. Za dve minuti, izvol, za deset minut izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik koordinatorji različnih političnih skupin, spoštovane poslanke evropskih in nacionalnih parlamentov. Gospe in gospodje, kratek bom, ne bom izkoristil vseh desetih minut, kajti Phil je zelo podrobno že povedal, kaj smo postorili do sedaj. Vse, kar je omenil, je tudi že bilo predmet razprave ministrov letos. Kaj smo storili med bolgarskim predsedstvom? januarja in februarja smo imeli razprave posvečene sporočilu komisije o prihodnosti kmetijstva in hrane. Govorili smo o neposrednih plačilih, subsidijarnosti, o racionalizaciji, konvergenciji in drugih pomembnih področjih, tudi zelenih plačilih. Ti sestanki so bili javni spremljalo, jih je veliko ljudi. Ne samo kmete. Kaj ti veste, kmetijska politika se ne osredotoča samo na kmetijstvo. In ta razprava je zaključena. Sprejeli smo nekaj sklepov. Ni bilo enostavno pripraviti teh sklepov. Ti sklepi so bili potrjeni strani 23 držav članic pet držav članic pa se ni strinjalo samo eno točko v teh sklepih. To je bila konvergenca ravne, ravni plačil. Ti sklepi so na voljo vsem. Ne dvomim, da je sporočilo sveta ministrov v pomoč komisarju Hoganu in GDA, ki pripravljajo nov zakonodajni svežen o novi skupni kmetijski politiki. Vsi čakamo na ta svežen. Junija na svetu ministrov se bomo pogovarjali o tem svežnju. Naj omenim, da je osnutek poročila, ki ga sedaj pripravlja odbor za kmetijstvo v Evropskem parlamentu, zelo blizu temu, o čemer so države članice in njihovi ministri govorili na teh sestankih sveta. Pred vsakim sestankom smo se sestali s Kopinko Jack, največjima organizacijama kmetov v EU. V sklepih upoštevamo tudi njihovo mnenje, zato smo optimistični, imamo jasno vizijo, vsi izmed nas imamo jasno vizijo v Evropski uniji o tem, kakšna bi naj bila nova SKP. Zato je zelo pomembno nadrevati s trdim delom. Naši kolegi iz Avstrije bodo pod njihovim predsedstvom nadrevali to, kar smo začeli. Šlo bo za poenostavitev SKP. Veliko je sedaj še splošnih zadev, ki pa bodo potem bolj specifične tekom razprav. Upamo, da bomo vse uspešno zaključili. Upam, da nam bo to uspelo, upam pa tudi, da bo Evropski parlament uspešen. Tako da bomo na koncu tega mandata lahko sprejeli novo zakonodajo in bodo evropski kmeti imeli zagotovljeno prihodnost. Seveda, nestrpno čakamo predlog o večletnem finančnem okviru. Ne dvomim, da film počne vse, res vse, zato, da bo proračun za skupno kmetijsko politiko zelo dober. Naše skupno sporočilo je, da bi ta politika morala biti ustrezno financirana in ustrezno izvajana. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše vabilo. Sedaj pa želim vašemu odboru zelo plodno delo. Hvala lepa. E, jeśli bym mógł, jeszcze raz dziękuję, jeśli mógł poprosić pana redaktora. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem vam. Gospod Simon, dobrodošli. Hvala, da ste med nami. Lahko se nam pridružite pri e, predsedniški mizi, saj boste sedaj lahko predsedovali vsega prvemu panelu. No, pet minut vam damo na voljo za začetno predstavitev, na to pa bodo sledili gospod Dorfman, poročevalec Evropskega parlamenta, na to generalni sekretar Avstrijskega ministrstva, gospod Plank, dobrodošli. Uh, Eh, seveda se zahvaljujemo gostom, da so prišli. No, izvolite, gospod Simon, pet minut imate na voljo. Euh, Dobar dan. No, zdaj, ko sem na mestu, bom na hitro predstavil politični kontekst, ki ga je že predstavil evropski komisar, pa tudi minister, pa časovnico, ki jo poznate z nekaj dodatnimi točkami. Torej, 2. maja prihodnji teden bo Evropska komisija pripravila svoj osnutek finančnega okvira večletnega finančnega okvira, ki bo seveda upošteval to vrzel v višini 12 milijard evrov v splošnem proračunu Evropske unije, ki bo nastala zaradi odhoda naših britanskih prijateljev. In treba bo tukaj tudi upoštevati e, varnost, migracije in obrambo, torej nove prednostne naloge. Komisija e, bo lahko zato v prihodnjem tednu predlagala šestodstotno znižanje izdatkov za kmetijstvo, ravno tako tudi za sredstva za strukturne sklade. V tej proračunski razpravi je komisar Hogan, ki ste mu ravno kar prisluhnili, eh, najavil, da je treba zaščititi male kmete in da je to nekaj, Eh, njegova prednostna naloga. Na to, če se vrnemo k splošnemu sporočilu komisije o prihodnosti prehrane in kmetijstva iz dne 29. novembra, o čem govori o subsidijarnosti, uh, eh, ter o poenostavljanju. Subsidijarnost, kaj to pomeni? Da bo vloga nacionalnih parlamentov vse pomembnejša. To je sicer tudi tema drugega dela našega današnjega srečanja in drugič. V tem sporočul, sporočilu se predlaga nova zelena arhitektura, torej nova navskrižna skladnost. Uh, Eh, ki bo vključevala tudi trenutno ozelenitev in še dodatno novo etapo, ki bo za države članice prostovoljna, torej za tiste države članice, ki želijo storiti še kaj več. To sporočilo je svet dobro sprejel in prihodnji petek pričakujemo, da ga bodo ravno tako dobro sprejeli tudi predstavniki eh, organizacij in zadrug v Evropski uniji Kopa Kožeka, ki eh, eh, bi, naj bi to sprejeli kot dobro podlago za pogovore, s čimer bi se izognili drobitvi, drobljenju skupne kmetijske politike eh, in hkrati zagotovili prihodke našim kmetom, ampak to seveda ni vnaprej dobljena bitka. Drugič, svet. Svet je dokaj dobro sprijel to sporočilo komisije, v katerem so seveda navedena glavna velika načela, ampak tudi znotraj sveta so se nekateri ministri zaskrbljeno odzvali na to drobitev SKP ter na dodatno možnost za izkrivljanje konkurence in drugič kar je zelo politične narave, na eh, zmanjševanje eh, pomoči eh, različne, med različnimi državami članicami. Torej, to seveda ni v pristojnosti ministrov za kmetijstvo, ampak v pristojnosti nacionalnih vlad, ki bodo odločale o um, proračunu, ko bo prišel za to pravi trenutek. Poleg tega Eh, je gospod Dorfman, poročevalec eh, iz odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu pripravil poročilo, o katerem se bo eh, glasovalo 16. in 17. maja. No, in za naslednji finančni okvir bomo za skupno kmetijsko politiko imeli tri glavne predloge. Prvič, predlog, ki je da se natančno uh, določi načrt podpore, ki ga bo morala uresničevati vsaka posamezna država članica v imenu uh, eh, narod, subsidijarnosti. In uh, druga stvar, službe za kmetijstvo v okviru Evropske komisije uh, predvidevajo, no in tukaj se dotikamo točke malih uh, kmetij. Uh, torej, tu se predlaga uh, cifra 60 tisoč evrov za vsako majhno kmetijsko gospodarstvo in na to še Eh, ta redistribucijsko plačilo, ki bi postalo obvezno in ki se določa na hektar. Eh, no, in na zadnje še se predvideva konec maja na začetku junija predstavitev se strani komisarja Hogana, In sicer omnibus, uredbe omnibus, ki jo je Evropski parlament skoraj da malo izsilil in ki zadeva organizacijo kmetev in pravico, um, torej konkurenčno pravo. In uh, ne nazadnje, kar zadeva uh, uh, te prakse, eh, nepravilne prakse znotraj prehranske verige, bo tudi um, to prišlo na vrsto v tistem obdobju. Tako, zdaj pa dajem besedo gospodu Dorfmanu, poročevalcu Evropskega parlamenta uh, iz odbora za kmetijstvo, torej o sporočilu o prihodnosti prehrane in kmetijstva. Izvolite, gospod Dorfman. Ja, herzlichen Dank. Eh. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov, kot je že bilo rečeno, imam nalogo v Evropskem parlamentu pripraviti poročilo, rasno pobudo glede sporočila komisije o prihodnosti kmetijstva in hrane. Z nekaj besedami bi rad predstavil najpomembnejše točke tega poročila in v katero smer bi lahko šle politične odločitve v parlamentu. Vse se je začelo in to je dejal tudi že gospod Hogan. Seveda vse se začne sredstvi brez ustreznih virov, še prav posebno pri politiki, ki uporablja znaten del proračuna Evropske unije. ta politika ni izvedljiva. V proračunu imamo dve odprti vprašanji. Vprašanje Brexita in vprašanje novih nalog. Mislim, in to bo tudi uporočilo, ki ga v tem trenutku pripravljam sporočevalci v Senci, da bi proračun ostaja vsaj enako visok kot zaenkrat. Kaj ti resnično si ne morem predstavljati, da bi kmetje plačevali račun za brexit. Če si bolj natančno pogledamo predlog, ki jo bomo dobili naslednji teden, potem mislim, da bi naj tudi kmetijstvo pokrilo kar precejšen delež. In tukaj prosim tudi komisarja Hogana, da ustezno pritisne na države članice, da bi prišli do razumnega zaključka proračunskih pogajanj, da bi to preprečili. Tudi zato, ker mislim, da je brexit nevarnost za kmetijstvo. Če bi naj prišlo do skrivljanja na skupnem trgu, potem bi kmetijstvo bil eden izmed najbolj prizadetih sektorjev. Če si ogledamo, kakšne carine bi bile možne za kmetijske pridelke in koliko izvoza imamo v Veliko Britanijo, mislim na sade, zrnjavo in druge zadeve, potem lahko vidimo, kje bi lahko prišlo do izkrivljanja. Mislim, da je nevarno, če bi kmetijstvo sedaj skušali izvajati s precej zmanjšanimi sredstvi. Kot opravim, pa sedaj prehajam na dve največji področji. Ravno kar smo slišali, tudi poročilo je razdeljeno tako, kot je v teh zakonodajnih predlogih komisije. Najprej kar se tiče novega modela. Potem samo osrče SKP prvi in drugi stebr, finančno pomemben del in potem še tretji del, vse, kar je povezano s trgom v skupni kmetijski politiki. Kar se tiče prvega dela. To so novi odnosi med EU in državami članicami in regijami. Tako bi jaz to imenoval. Gospod Hogan je to že dejal. Predlog komisije je, da bi sedaj imeli politiko, ki bo bolj vodena strani indikatorjev. Torej predlagati indikatorje in tudi reden nadzor nad temi indikatorji v SKP. nasplošno nisem negativno nastrojen, kar se tega tiče, to si moramo skupaj ogledati. Ogledati si moramo tudi, ali je tudi administrativno zelo zapletena kadijska politika, ki jo imamo zaenkrat lahko imela dovolj manevrskega prostora s tem novim modelom, tudi za države članice. Ampak nekaj pogojev pa je, ki jih je pri tem potrebno upoštevati. Najpomembnejši je, da SKP mora ostati skupna kmetijska politika. Skupna kmetijska politika je smiselna le na skupnem trgu. Dokler imamo skupni trg, je smiselno imeti skupno kmetijsko politiko. predvsem tam, kjer se neposredno posega na trg, kjer ima SKP neposredno pravka skupnim trgom, poskušamo obrati tak eh, skupen pristop. Mislim, da moramo prihodne modele SKP oblikovati tako, da bo čim manj izkrivljeno na trgu. Prav tako pa me nekoliko skrbi. Zdaj so bolj nacionalizirane politike teh nacionalnih načrtov. Skrbi me pristojnost regij. Veliko držav članic je, kjer imamo jasne regionalne pristojnosti v skupni kmetijski politiki. Praviloma je to predvsem v drugem stebru. Gre za podeželje in druge vidike. In ni mi čisto jasno, kako bi te regionalne vidike lahko uskladili z državno ravnjo. Kako bomo torej po eni strani izključno regionalne pristojnosti tako uskladili s temi nacionalnimi akcijskimi načrti, pripravili nacionalno strategijo. To, kar je komisar dejal danes, je dobro, da bi postopno odobravali in sprejemali te načrte. Seveda pristojnosti regijam ne moramo oduzeti. To tudi ni nekaj, kar bi nameravala EU, ne glede na to, da teh pristojnosti sploh ni možno odpraviti, ker je to že v nekaterih državah ustavno zagotovljeno. Toliko o tem. Potem pa o drugem delu, glede prvega in drugega stebra. Tukaj gre predvsem za to, da si zastavimo vprašanje, kakšen je pravzaprav cilj SKP. Mislim, da je temeljni cilj skupne kmetijske politike to, da bi naš evropski model kmetijstva okrepili. K temu spadajo družinske kmetije, ki morajo imeti posod po Evropi svoje priložnosti tudi tiste v manj privilegiranih legah. Morajo pa pridelovati, kar se da trajnostno. Če bomo te cilje vzeli resno, potem mislim, da moramo nekaj stvari v prvem stebru ponovno premisliti. Naj navedem nekaj točk. Prvo vprašanje je izračun plačil oziroma sistem plačilnih nadomestkov v prvem stebru. Tukaj razmišljamo o politiki, ki bi naj veljala v obdobju 2020 do 2027. Še vedno imamo države članice, kjer se izračun premije zaradi zgodovine stvara na podlagi zgodovinskih podatkov. da bi leta 2027 pač izplačevali premije, ki je izračunana na podlagi leta 2000, to se mi zdi malo čudno. Mislim, da moramo tukaj uvesti nove sisteme. Nekatere države članice, veliko držav članic je to uspešno pot že obralo. Tukaj ni potrebno, da gre za pavšale pri teh novih metodah. Mora pa to biti razumen sistem, tako da ne bomo izplačevali tistim, ki pravzaprav nimajo. Po zajskem tistom želijo pa si samo izplačila. Plačil. Še pa posebno v državah članicah, kjer ima ta zgodinski sistem, je kar precej ljudi, subjektov, recimo temu tako, ki želijo izplačila, v bistvu pa niso več nujno dejavni na področju kmetijstva. To ni smisel in cilj skupne kmetijske politike, da bi izplačevali sredstva takim ljudem. Gre pa tudi za vprašanje podpore mladim kmetom. Kar nekaj mladih si želi vstopiti v kmetijstvo, da pa imajo prave podpore in imajo že od samega začetka pomakljivosti, kar se tiče konkurence. mislim, da bi morali izračunavati bolj enostavno, tako kot imamo v drugem stebru. Kdor obdeluje zemljo, dobi tudi podporo. Potem pa tudi zunanja konvergenca. To je bil tudi predmet zadnje razprave, ki je bila zelo pomembna. Mislim, da moramo tukaj biti koliko se le da pošteni, pri razdelitvi sredstev. Ampak pa to ne pomeni, da bo v vseh državah članicah premije enako visoke. Kajti pri teh izračunih moramo seveda paziti tudi na ekonomske razmere v posameznih državah članicah. Da upoštevamo tudi proizvodne stroške in verjetno tudi celotno usmeritev SKP po državah članicah v prvem in drugem stebru skupaj. Pa še par besed glede nevezanih plačil. Zavedam se, da imajo nekatere države članice več nevezanih plačil. Seveda se to nanaša tudi na specifične situacije pomembno se mi zdi, da eh, pač taka plačila ne vplivajo na izkrivljanje položaja na trgu. Potem pa je tukaj še vprašanje degresije in pa kapice. No, moramo biti odkriti, večje kmetije so manj stroškovno intenzivne kot pa majh, majhne kmetije in eh, tukaj enostavno imamo tudi učinek eh, ekonomije obsega pri proizvodnih stroških. No, pri eh, razpravah se nekako kaže, da parlament bolj podpira neko vseevropsko kapico. Se pa seveda zavedamo, da obstajajo države članice, ki izhajajo iz nekdanjih komunističnih e, sistemov in imajo danes take strukture kmetij, kjer e, veliko družin sodeluje, nekako e, zadružno so organizirane in zato bi morali pri morebitni kapici upoštevati tudi stanje zaposlenosti v takih kmetijah, tako da ne bi smelo priti do tega, da se zaradi kapice sredstva zdaj prenašajo iz ene države v drugo, temveč je treba upoštevati situacijo znotraj države članice. Zdaj pa še par besed glede zelene arhitekture. Tukaj bom kratek. Zelena komponenta ni bila tako uspešna, kot smo pričakovali. Potrebujemo novo zeleno arhitekturo in po mojem mnenju lahko to Eh, pomeni, da potrebujemo jasno pogojenost v prvem stebru. Gre za eh, varstvo pitne vode, eh, zraka, podnebja. To so splošne naloge, ki spadajo pod prvi stebr in zato potrebujemo v vseh državah članicah dobro pripravljen okoljski program tudi v drugem stebru. No, potem še ena pomembna tematika, menjava generacij, tudi tukaj v državah članicah potrebujemo strategije, ki izhajajo iz skupne kmetijske politike, kajti tudi tukaj se sprejemajo veliko odločitev na nacionalni ravni. In uh, od tega je odvisno, ali se mladi odločajo za kmetovanje ali ne. No, v mojem, po, mojem poročilu se nisem prav dosti dotaknil uh, drugega stebra, ampak uh, Eh, ta drugi steber je pomemben za delovanje razvoja podeželja v Evropski uniji. Hkrati pa drugi steber zahteva tudi veliko birokratskega napora, tako da bi bilo treba premisliti, kako bi ga lahko poenostavili. Potem pa še eh, par besed glede trgov. Eh, glede trga sadja in eh, zelenjave. Tukaj eh, so se spodbude izkazale za pozitivne. No, preučiti bi bilo treba, če bi bil tak pristop dober tudi na drugih področjih, recimo pri proizvodnji mleka v gorskih območjih. Tam se proizvodnja izplača le, če gre za visokokakovostne proizvode. Tako da moramo premisliti, če bi bil podoben pristop pomemben oziroma primeren tudi za taka, take kmetije. Potem pa še uh, zavarovanje tveganja. Imamo uredbo Omnibus in v, tem, uh, v tej so na voljo vsi instrumenti za zavarovanje. Torej vse tematike z tega področja so pokrite. Tako da mislim, da ne potrebujemo nekih novih uh, instrumentov. Zdaj pa še par besed glede časovnice. Moj cilj in cilj uh, poročevalcev v senci ter odbora je, da glasujemo o poročilu 17. maja. Torej, to se bo zgodilo v odboru za kmetijstvo. Konec maja pa bomo o poročilu glasovali na plenarnem zasedanju. konec maja, pa pričakujemo potem tudi zakonodajne predloge. Hvala lepa. Euh, Zdaj pa dajem besedo gospodu Planku, generalnemu sekretarju na avstrijskem ministrstvu za razvoj podeželja. Avstrija bo namreč prevzela predsedovanje svetu Evropske unije po Bulgariji. Imela bo kar trdo delo, gospod Slank, izvolite. Ja, gešetste, ja, pozicim, da. Spoštovani predsednik. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje. Veseli me, da ste me povabili na današnjo razpravo v Evropskem parlamentu. Skoristil bom priložnost v tem okviru, da spregovorimo o prihodnosti skupne kmetijske politike in pa o pomenu razvoja podeželja. No, dotaknil se bom avstrijskega primera. Skupna kmetijska politika je po mojem mnenju uspešna politika, eh, zlasti iz avstrijskega vidika, lahko to trdimo in mislim, da bo v prihodnje to še vedno eno ključnih področji evropske politike. Skupna kmetijska politika uh, ima uh, skupna pravila, velja za Evropo kot celoto in hkrati pa zagotavlja tudi raznovrstnost in to je zelo pomembno zlasti za podeželska eh, področja. Torej Evropa je, ima veliko raznolikih podeželskih področji in to je zelo pomembno. Glede razprave o skupni kmetijski politiki lahko rečemo, da se vedno izkaže, da se na koncu lahko doseže eh, dobre rezultate. Skupna kmetijska politika je prispevala dobre rezultate za kmetije, za družinske kmete, pa tudi za Evropo, tako da sem optimističen, da bo tudi pri naslednji skupni eh, kmetijski politiki tako. Komisija je eh, prejšnje leto s poročilom že naredila prvi korak, države članice so potem v sklepih eh, pozitivno glasovali na to temo skupna kmetijska politika ostaja še naprej pomembna skupna politika. In tudi po avstrijskem mnenju mora SKP tudi v prihodnje ostati skupna politika. No, seveda pa je eh, zdaj situacija uh, polna izzivov. Po eni strani uh, si družba želi, da bi imeli sodobno, trajnostno kmetijstvo potem eh, je treba okrepiti eh, raznolikost eh, podeželskih regij, torej to ne velja samo za kmetijski sektor, tukaj je treba upoštevati tudi digitalizacijo in podobno. No, za majhno državo, kot je Avstrija, je ravno položaj manjših kmetij izredno pomemben. Treba pa je postaviti v spredje tudi varnost preskrbe s hrano in pa varnost preskrbe eh, z visoko kakovostnimi živili. To je izredno pomembno in bo v prihodnje še bolj v spredju. Avstrijsko predsedovanje svetu si bo prizadevalo, da bomo v prihodnje imeli skupno kmetijsko politiko, ki bo lahko dosegla zadane cilje. in to bodo cilji, ki bodo ustrezali tako kmetom, kmeticam, pa tudi potrošnikom in celotni družbi. Uh, Sprožili bomo razpravo v zvezi z zakonodajnimi predlogi, oziroma to se je začelo že, že za časa bolgarskega eh, predsedstva. Mi pa bomo nadaljevali tesno izmenjavo uh, Eh, tudi eh, s parlamentom. 22, 23. do 25. septembra 2018 bomo imeli neformalni svet z področja kmetijstva in tam bomo zagotovili priložnost, da se eh, izmenjajo eh, informacije. Avstrija si bo s partnerji prizadevala doseči čim večji, večji napredek pri eh, poganjih OSKP. No, eh, izhodišnje stališče je zadovoljivo. Komisija je eh, združila dvoje, usmerjenost v prihodnost. Ehm, in pri tem poudarja eh, pomen neposrednih plačil in pa pristop v dveh stebrih. Pričakuje se, da bo sistem radikalno bolj preprost. Sveda pa to ni preprosto, kajti eh, vedno več je eh, družbenih zahtev, eh, vedno več je zahtev, ki se nanašajo tudi na podnebje, tako da bodo pred nami veliki izzivi, da bomo lahko zagotovili ustrezen pristop, ne da bi sistem dodatno zbirokratizirali. In seveda za vse prizadete je to izredno pomembna stvar. Ne smemo pozabiti, da kmetijstvo zagotavlja določene dobrine, ampak eh, za te pa je treba potem tudi plačati in eh, s tem prispevamo tudi k raznolikosti podeželja. Torej, eh, gremo v smeri večje subsidijarnosti za države članice, načeloma se nam to zdi zelo pozitivno, kajti s tem se zagotavlja večja raznolikost v državah članicah, no, ampak seveda eh, ostajajo pa v eh, določena vprašanja še odprta, kajti ta model ne bi smel voditi v to, da bi skupno kmetijsko politiko eh, na koncu zaradi tega opustili. Za kmetije je to izredno pomembno z avstrijskega vedika lahko rečemo, da gre pri nas za zgodbo o uspehu, če pogledamo v preteklost. Naš podeželski prostor je zelo prepleten z gospodarskimi pobudami, s turističnimi pobudami. Torej za nas je ta politika izredno pomembna in želimo jo zagotoviti tudi v prihodnje. Za nas je to osrednja naloga. skupna kmetijska politika je bila vedno močna tematika v preteklosti. Torej pri nas želimo, da se močno razvija stebr 1, pa tudi stebr 2. Eh, treba je vse skupaj preplesti tudi z nacionalnimi interesi, potrebujemo okolje usmerjeno kmetijstvo, mm, treba zagotoviti kmetije tudi eh, na bolj eh, zapostavljenih področjih, potrebujemo široko pot za nadaljno ekologizacijo na podeželju. Vse več potrebujemo biološke predelave, konzumenti to pričakujejo in kmetije bi morali temu slediti. Za nas je torej pomembno, da se sredotočimo tudi na stebr 2, gre za program na področju razvoja podeželja, kajti pri nas je to izredno pomembno in je povezano tudi s turizmom. Tega ne smemo pozabiti. Turizem uh, lahko uh, na podeželju eh, zagodovi neko podlago za razvoj. In zato je lahko to privlačno tudi za mlade in mladi se potem laže odločajo za kmetovanje. No, potem še ena tematika, ki smo se danes že dotaknili. Ne smemo pozabili, pozabiti, da potrebujemo trdno, dolgoročno zagotovljeno uh, financiranje, ki ga je mogoče načrtovati in zato moramo zagotoviti, da je načrtovanje tudi v skladu s tem, kar se pričakuje imamo določena družbena pričakovanja. No, seveda vseh teh pričakovanj z manj denarja gotovo ne bomo mogli doseči. Take so naše izkušnje in zato se nam zdi tukaj veliki ziv, da uh, zagotovimo, da se še naprej ohrani obstoječi nivo financiranja. Kmetijstvo mora ostati konkurenčno. In tako bo le če ga bo mogoče tudi podpreti. Kaj nas še zanima v zvezi s tem? Proračuni za kmetijstvo morajo biti zagotovljeni, hkrati jih pa ne smemo pozabiti, da je treba uh, zagotoviti tudi ustrezno pozicijo kmetijstva v verigi. Uh, zagotavljanja neke vrednosti. Kmetijstvo se ponavadi nahaja na začetku neke uh, verige uh, zagotavljanja vrednosti. Potrebujemo ustrezen, pošten trg, tako da je pritisk na kmetije uh, pošten, ustrezen, tudi upoštevanju ponudb iz drugih regij. Torej, podeželje mora biti prostor, kjer imajo eh, kmetije ustrezne pogoje, perspektivo, ki je raznolika. Eh, in eh, podeželje ne sme biti še dodatno pod pritiskom zaradi, zaradi tega, ker se zmanjšujejo sredstva, kajti na ta način se še oteži življenje kmetom. Hvala lepa. Merci, monsieur Planck. Euh, maintenant. Euh Hvala lepa, gospod Plank. Zdaj pa bomo začeli z razpravo in gos, našega predsednika, gospoda Sikirskega, prosim, da to vodi. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala, da ste predsedovali temu prvemu panelu. No, kot smo se dogovorili, imamo sedaj tak način dela. Kratke prispevke, dvominutne prispevke, kar je sicer dvojno toliko, koliko imamo pogosto na voljo v parlamentu kot poslanci. Po dva predstavnika nacionalnih parlamentov boste dobila besedo na to, en poslanec, član odbora za kmetijstvo iz Evropskega parlamenta in tako naprej delali bomo na tak način. E, pozor, z kladivcem bom oznanil, ko boste presegli vaš čas za 10 sekund. Gospod Jerik iz Nemčije, izvolite. Spoštovani predsednik, gospe in gospodje, No, pred tem kladivom eh, imam vedno spoštovanje. Hvala lepa za organizacijo današnjega dneva. Zahvaljujem se tudi vsem govorcem. Hvala za to, da se trudite za skupno kmetijsko politiko, ki jo želimo nadaljevati. No, v Nemčiji imamo tudi v koalicijski. Eh, pogodbi zapisano, da želimo za kmetijstvo zagotoviti čim več eh, sredstev. Doslej smo bili uspešni eh, s tem, pri tem. Tukaj so vprašanja okvirnih pogojev, potem poštene porazdelitve in tako naprej. Veliko stvari je treba še urediti, treba se je še pogovarjati. Pomembno je, da uh, Uh, vemo, da se sredstva v SKP potrebuje zlasti pri uh, družinskih kmetijah, je tako, to so povedali že mnogi predgovorniki. Uh, seveda, kmetijstvo v Evropi je veliko in uh, potrebno ga je tudi ustrezno plačati. Tista sredstva, ki se pri skupni kmetijski uh, politiki ne. Uh, Eh, uporabijo. Za upravljanje bi se lahko vrnila eh, v samo bazo. Stvari bi morali eh, manj birokratizirati. Moramo zagotoviti, da bi mladi videli več prihodnosti, ne pa da bi zapuščali kmetije. Tako da mislim, da na Evropski uniji bi morali potrebovati še dodatne subvencije na to temo. manj bi morali imeti manevrskega prostora za neko ideološko politiko. Eh, menimo, da bi morali temeljne strukture za eh, neposredna plačila ohraniti v evropskih rokav. No, potem pa še za konec. Eh, pri nas imamo vezane premije, vezana plačila. V Nemčiji je tako in ta lahko prispeva tudi k velikim izkrivljenjem na trgu. Hvala. pane Dejk Jaran, Irlandija. Za Irsko bo sedaj spregovoril predstavnik. Ni mikrofona. še vedno brez mikrofona. Sorry, sorry, sorry, Se pravičujem. Hvala lepa. Pozdravljam to priložnost, da lahko spregovorim o tem odboru. Komisar Hogan je prej govoril o proračunu in o tem, da je treba zagotoviti ustrezna sredstva za SKP. Hkrati je govoril tudi o tem, da morajo nacionalne vlade zagotoviti ustrezna sredstva. Kot eh, poslanec v irskem parlamentu bi postavil naslednje vprašanje. Če se eh, nacionalne vlade strinjajo, da bodo eh, zagotovile uh, dodatna sredstva po brexitu, ali uh, bo do ta sredstva potem omejena za SKP ali se bodo porabila za druge cilje uh, komisije. Uh, se pravi, pred nami so izzivi. Eno je brexit, drugo je uh, Eh, sporozum z Merkosurjem. Eh, menimo, da bo to povzročilo škodo za eh, pridelavo goveda v Evropski uniji. No, Irska je v tem kontekstu nekoliko izolirana in lahko se povzroči velika škoda. To je vsekakor dober argument, da se eh, sredstva, ki bodo zbrana za skupno kmetijsko politiko, za njo tudi porabijo. Podeželjska Evropa potrebuje dobro financirano SKP, da zagotavljamo ustrezne eh, proizvode za eh, porabnike v Evropi. SKP je bila glavni instrument za desetletja Tako da je bistveno, da jo imamo, če želimo doseči cilje iz skupne kmetijske politike. Bistveno je, da imamo ustrezen proračun. In eh, bistveno je, da se morebitna dodatna sredstva nacionalnih vlak, vlad tudi dejansko uporabijo za SKP. Hvala. Eh, Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Petir, gospa Šrajer in gospod Dzullo so evropski poslanci, ki bodo dobili besedo. Oziroma predsednik je pozdravil goste teh kolegov. Gospod Des milosti. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Komisarja Hogana žal, žal več ni. No, konkretnega predloga še ne poznamo, eh, zato ne morem biti navdušen. Bojimo se, da bodo predlogi eh, komisije eh, pripeljali v to, da ne bo manj birokracije, temveč da bo birokracija prenesena na nacionalno raven. To bo pomenilo eh, dodatne naloge za države članice in to bo potem pripeljalo tudi do izkrivljen trga. Sam lahko skupno kmetijsko politiko spremljam že zelo dolgo, včasih kot kmet, zdaj kot poslanec. No, pri zadnji reformi eh, skupne kmetijske politike smo se že odločili za uh, velik korak, ampak mislim, da moramo zdaj spremeniti smer. No, skupna kmetijska politika je pomembna tudi za uh, evropski proces integracije in komisija mora še naprej iti po tej poti. Pri okoljskih ukrepih menim, da morajo države članice predstaviti svoje predloge, te bomo potem preučili, predstavili bomo neke vrste katalog, seznam in na podlagi tega bodo potem države članice lahko izbirale okoljske ukrepe, kajte okolje v državah članicah že različno. Tudi v prihodnje potrebujemo dvostebrni sistem. Sedanji sistem je treba precej izboljšati. No, nekako Eh, sproščeno gledam na vse te eh, predloge komisije, ampak mislim, da vseh predlogov ne bomo mogli sprejeti eh, za časa našega mandata. Če bo zdaj predlog na mizi konec maja oziroma maja, potem mislim, da v devetih mesecih ne bomo mogli začeti s trialogom. Upam, da bo komisar pripravil dobre predloge in potem se bomo pogovarjali še o proračunu.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 je odprava birokratskih ovir in poenostavitev postopkov pomembni. Pomembno je tudi modernizirati SKP in omogočiti večjo skladnost z drugimi politikami eh, Evropske unije. Seveda je treba organizirati upoštevati tudi okoljske standarde v skladu s Pariškim sporozumom in drugimi zavezami v mednarodnih organizacijah. To je treba upoštevati tudi v Evropski uniji. In boriti se moramo proti nelojalnim e, trgovinskim praksam, zato da lahko zagotovimo bolj uravnoteženo prehransko verigo, v kateri bodo imeli kmetje močnejši položaj, e, ne samo v tej prehranski verigi. E, Torej, ne gre samo za prehransko verigo, ampak gre tudi za preprečevanje padca eh, prihodkov v kmetijstvu, kar je bilo tudi že omenjeno. Pomembni so tudi ukrepi in spodbude, ki so namenjene eh, preprečevanju staranja v kmetijstvu in ki lahko omogočijo uh, generacijsko izmenjavo. To je pomembno upoštevati tudi v prihodnjem večletnem finančnem načrtu. Tudi po brexitu je pomembno zagotavljati sredstva na isti ravni. Predvsem pa je treba zagotoviti, da se ne bodo sredstva za kmetijstvo zmanjšala na račun sredstev za obrambo, naprimer. Cipr je zelo majhna država, majhno ozemlje, ki ni povezano po kopnem z nobeno drugo državo in zato so stroški za nas za prevoz proizvodov bistveno višji. Naši kmetje imajo zelo malo možnosti za pogajanja in to povzroča tudi velike okoljske posledice, po eni strani, po drugi strani pa se povečujejo stroški za kmetijske proizvode in tudi to je treba upoštevati v našem primeru. Hvala lepa. Predstavnik iz Španije, izvolite, če smo prav razumeli. Najlepša hvala. Dobar dan. Glede prihodnosti SKP naše kmete, od naših kmetov zahtevamo, da se odzivajo na nove izzive in sicer izzive na področju podnebnih sprememb, na izzive, ki zadevajo ohranjanje okolja. To je vse v redu, vendar pa ti izzivi zahtevajo tudi finančno podporo in težave v finančnem okviru Eh, se sedaj pojavljajo tako zaradi odhoda Brexita in to še povečuje težave eh, tistih, ki so dejavni v kmetijsko-živilski verigi. In zato v naši državi na kmete gledamo kot na Eh, aktivne udeležence pri prihodnosti SKP in v zvezi s tem razmišljamo tako, kaj bi bilo z Evropsko unijo, če bi morala kakovost in kvaliteta eh, prihodnosti naše prehrane biti odvisna od tretjih držav. Skrbi nas, da se ne bi prihodnost SKP eh, izpridila na tak način. Skrbi nas, sprememba možna na področju neposrednih plačil, ki predstavljajo jamstvo za naše kmete in živinorejce, ehm, zaradi katerih je v osnovi SKP sploh nastala. In ravno tako eh, nas skrbi, da ne bi naše države eh, se zauzemale za tako skupno politiko, ki ne bo prispevala k boljši prihodnosti na tem področju. Zato pravim, da je treba govoriti o teh izzivih za prihodnost, vendar s tem, da se našim kmetom ohrani eh, teh 30 odstotkov eh, sredstev iz naslova pomoči za kmetijstvo in ki prihajajo iz evropskega proračuna. Najlepša hvala. Najlepša hvala. No, res obžalujem, da je komisar moral oditi, ampak proračunsko vprašanje je res bistvenega pomena. Eh, znižanje za sredstev v višini od 10 do 15 odstotkov je bilo napovedano prejšnji teden in gospod Oettinger je napovedal tudi 6 odstotno znižanje proračuna ravno kar. In eh, ta večletni finančni okvir, ki bo pripravljen maja, eh, bo očitno to odseval. Zdaj pa časovnica, ki ste jo predstavili. Časovnica je kar ehm, zahtevna in tudi, njeno uresničevanje pa bo odvisno tudi od kakovosti zakonodajnih predlogov komisije. In kaj, česa se tukaj bojimo? Namreč, da v imenu subsidijarnosti ne, ne bomo imeli dovolj dobro pripravljenega predloga. Ta SKP, ki jo imamo danes, se ne zdi, da bi imela neko jasno vizijo. In zato mi menimo, da mora biti ta zakonodajni osnutek, ki bo predstavljen maja, res natančno zastavljen. In zelo pomembno je vedeti, kako eh, v tem mandatu to izpeljati in kako um, izpeljati posvetovanja se predstavniki kmetijskega sektorja. Izivi so tukaj veliki. Uh, Kolega Dorfman je pripravil poročilo na lastno pobudo glede tega. Tudi ta uredba Omnibus je gotovo potreben korak, ni pa to dovolj za to, da bomo lahko omogočili primerne prihodke našim kmetom. Torej, eh, ta predlog komisije, eh, ki ga pričakujemo, v redu, ampak v podrobnostih si ga moramo ogledati. E, mislim, da je predvsem pomembno, da se neuskrižena skladnost in njeno upoštevanje ukrepi, ampak to ni vse, treba iti še dlje. E, treba je predvideti nek miks, v katerem bomo imeli tako ukrepe za e, ohranjanje okolja in na drugi strani e, ta, to ekoshemo. Eh, to so zelo pomembni elementi, ki jih je treba upoštevati v prihodnji skupni evropski politiki. Hvala. Hvala lepa. No, različne številke se tukaj predstavljajo, različni odstotki, vendar pa je to odvisno od je to povezano, eh, tako kot pri cenah. Cene uh, so pač različne, ampak v odvisnosti od situacije iz leta v leto. In tako je tudi tukaj. Gospod uh, Ardanovski za polski parlament, dobr dan, hvala lepa. V imenu polskega parlamenta se oglašam. Uh, eh, polski parlament se je odločil, da bo podpiral napore, prizadevanja polske vlade, da se ohrani delež sredstev namenja za skupno kmetijsko politiko. Ampak tukaj zdaj prihajamo na konec neke mitične poti, primerjamo cene in višino sredstev. Ampak V naslednjem finančnem okviru bomo morali zaključiti to obdobje eh, zgodovinskih referenc, okrepiti bo treba podporo za majhna in srednja podjetja in upamo, da bo Avstrija lahko delala na tem. Zelo pomembno je tudi to, za kar se je zauzel že komisar Fischer. In to je pomembno predvsem za razvoj podeželja. Vendar pa je treba pri tem uh, poudariti pomembno vlogo, ki jo imajo države članice. Ne smemo se te prenove lotiti kot da bi. Um, skupnost zapustili. Zato poudarjamo tudi pomembno vlogo drugega stebra, torej razvoja podeželja. To je zelo pomembno za našo državo, politika drugega stebra, ki bi jo morali podpirati tudi s sredstvi iz naslova kohezijske politike. Uh, in Zato še enkrat podarjam, da bo polska vlada sledila povsem eh, polskemu parlamentu pri teh usmeritvah predstavnica Švedske. Eh, Hvala lepa. Mislim, da gre za zelo pomembno razpravo. Tudi na švedskem jemljemo vprašanje kmetijske politike zelo resno. Menimo, da jo treba izkoristiti, da okrepimo tudi svojo konkurenčnost. Menimo, da je treba zmanjšati neposredno podporo. Sveda pa je treba poskrbeti za okolje in pa podnebje. Menimo, da je treba še enkrat preučiti eh, pogoje v zvezi z zeleno komponento. Mislim, da ta trenutno ni najbolj uspešna. Novi sistem mora vključiti tudi ukrepe za doseganje podnebnih in okoljskih ciljev. In pri tem bomo morali biti čim bolj direktni. Obravnavati bo treba precej pomembnih vprašanj, recimo protimikrobno odpornost, dobrobit in dobro počutje živali, zdravje. Tako da trenutno menimo, da je strategija v okviru skupne kmetijske politike na dobri poti. No, eh, skupni cilji evropske politike so se vedno dosegali s povečanim evropskim proračunom. Ne moremo od kmetov zahtevati, da bodo plačali uh, za brexit. še britanski dakoplačevalci ne želijo plačati, zato kaj šele uh, švedski. Treba je pač sprijeti dejstvo, da bo Brexit imel posledice za celotno Evropsko unijo. Gospod Kožmjuk. Hvala lepa za besedo. Dovolite mi, da podam nekaj komentarjev. E, SKP po letu 2020 bi morala biti okrepljena, ne le ohranjena, tako kot je. Mora biti prijazna okolju in pa podnebju, spodbujati mora eh, gospodarske pogoje na podeželskih področjih, nobenih diskriminacij ne bi smeli eh, videti med državami članicami. Poleg tega pa je treba SKP tudi poenostaviti, temeljiti mora na enakovrednih deležih ali pa enakih zneskih neposrednih plačil. Morali bi si prizadevati, da odpravimo razlike med podeželskimi področji in drugimi področji v državah članicah. Ohraniti bi morali sredstva v podporo SKP in ta sredstva bi morali iti neposredno kmetom in to na višji ravni. Zlasti bi morala biti namenjena družinskim kmetijam. S temi sredstvi bi morali okrepiti eh, bio pridelavo, potem zagotoviti bi morali tudi više standarde za dobro počutje živali. Podpora za agroživilski sektor bi morala biti usmerjena v lokalne eh, procese in industrijo, eh, ki so blizu kmetom, govorim o recimo trgih, živilskih trgih in podobno. Mi bi morali pozvati države članice, da povečajo sredstva za SKP. Polska vlada je pripravljena plačati več prispevkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Nismo jim razumeli imena, žal, ampak litvanski poslanec, izvolite. Hvala za besedo. Litovski nacionalni parlament je že izrazil svoje stališče na pomladanskem zasedanju lani na temo skupne kmetijske politike. Mi smo povdarili poštenost danes je mnogo kolegov že omenilo te enake pogoje za vse, torej poštenost in eh, pravičnost. Plačilna politika mora biti pravična, ne smemo izkrivljati konkurence. Baltske eh, države so prejemnice najnižjih eh, deležev pomoči. Mnogo ljudi se je iz naših držav odselilo. V novem programskem obdobju bi zato morala politika temeljiti na pravičnosti in poštenosti. Razumemo sicer izzive v, pozovi, v povezavi s skupno ovojnico, ki bo stanšana zaradi brexita. Razumemo, da bodo pogajanja težka in da bo, tež, bo težko ohraniti to načelo pravičnosti. Ampak zato je pomembno, da proračun za SKP v tem novem obdobju ostane enak, da se ne zmanjša. Pomembno je, da ohranimo njegovo velikost. Glede novih politik v zvezi z SKP, bi morali na vse skupaj gledati z novih vidikov, ne moremo se opirati na neke zgodovinske situacije. Baljske države, višegrajske države pravijo, da je treba te nove države članice Evropske unije ustrezno upoštevati, treba je upoštevati tudi načelo pravičnosti, kajti Evropska unija temelji na pravičnosti. Hvala. Če, to pa mi tajme, že budžet tej perspektivi bil o 11. Ko govorimo o proračunu, moramo vedeti, da je bil proračun za te, v teh perspektivah za 11 odstotkov nižji kot v prejšnjih finančnih perspektivah, kar pomeni 48 uh, eh, milijard manj, če primerjamo s proračunom za fiksne cene, ki smo ga imeli v prejšnjih obdobjih. No, gospod eh, Fatimek, za Češko izvolite. Ja bih htio žiti, če... Dobar dan, hvala lepa za povabilo. Češka republika dolgoročno podpira skupno kmetijsko politiko. Češka republika je pripravljena povečati sredstva za proračun Evropske unije, tako da ne bi prišlo do prevelikega eh, reza eh, glede razpoložljivih sredstev za SKP. Ampak eno vprašanje pa nas skrbi. Češka republika se ne strinja eh, z načelom obvezne zgornje omejitve, kapice. Ne vemo, zakaj potrebujemo to kapico. Nihče nam ni jasno pojasnil, zakaj pravzaprav gre. Gospod in gospodje, pri nas imamo 150 tisoč kmetov, lasnikov kmetij in a, ti ljudje bi bili s kapico prizadeti, hkrati bi se tudi povečala upravna obremenitev od gospoda Hogana, gospoda Dorfmana, gospoda ministra. Smo večkrat slišali, da moramo zagotoviti več manevrskega prostora, državam članicam. Rečeno je bilo tudi, da se želi pomagati majhnim kmetom in eh, da ne bi smeli subvencionirati tistih, ki sploh ne kmetujejo. kmetujejo. Torej, želimo več aktivnih kmetov, želimo več mladih kmetov. Tako da ne razumem, zakaj bi morali uvesti obvezne kapice. Gospod poročevalec, gospod Dorfman torej je dobro povedal, da prihaja do teh kapic v državah članicah zaradi tega, ker imajo majhni kmeti več stroškov kot veliki. Ampak mi lahko to vprašanje obravnavamo tudi z neposredno podporo plačeno na hektar za te male kmete. Hvala. No, nesrečo. Govorimo o stopnji pogodbene vrednosti v posameznih sektorjih. Gospa Miller, izvolite. Slihen dank. Gospod predsednik, prisrčna hvala. Skupna kmetijska politika je zgodba o uspehu, ki jo je treba zmerno razvijati tudi dalje. Mislim, da se vsi zauzemamo za proizvodno živil in eh, za varnost živil v Evropi. Evropi. No, v Evropskem parlamentu nas eh, predvsej skrbi eh, različno dojemanje v državah članicah in različno izvajanje pravil skupne kmetijske eh, politike, ki bi jih morali imeti. Nemčija je edina država, ki ima nevezana plačila, vse druge države se še vedno trdno držijo teh vezanih plačil in tudi v prihodnje niso pripravljene uh, ukrepati drugače. No, stvari se zapletajo takrat, ko eh, gre dejansko za to, da se upošteva tudi socialna komponenta spodeželskega področja. Torej gre za socialno odgovornost, socialne mreže, strukturo, kjer naj bi jo eh, kmetijstvo ohranjalo. Tukaj je treba najti dodatne komponente in eh, te komponente eh, omogočamo z dodatnimi plačili za kmetije. Torej, tudi na tem področju imamo v državah članicah različna merila. Potem pa je tukaj še vpliv posamične trgovine eh, z živeli. Vzpostavlja se neke vrste seznam usporedno z zakonodajo, ki jo imamo na evropski ravni. Mislim, da moramo okrepiti tudi raziskave in razvoj, da bi tudi naši mladi kmeti dobili perspektivo. Mislim, da uh, se moramo pri tem vsi potruditi. Trdno sem prepričana, da smo tukaj v parlamentu pripravljeni oblikovati okvirne pogoje. In da bodo tudi uh, države članice. Uh, pozorne na to, da se ne bo birokracija v posamečnih državah preveč razpasla. Hvala lepa. S produkcijo to muši mi. No, ko govorimo o plačilih, vezanih na proizvodnjo, se moramo zavedati, da v trenutnih perspektivah so lahko lahko ta plačila predstavljajo le 30 do 50 odstotkov in to za tiste vrste proizvodnje, ki spadajo v okvir, kot je predvidno v Uniji. Kar se tiče rezultatov SKP, lahko kot kmet rečem, da prejemek v višini 50 odstotkov v primerjavi z drugimi sektorji gotovo pomeni uspeh za prihodke. Gospod Elias za portugalsko. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko govorimo o SKP, o njenih različnih razsežnostih in stebrih, je treba razmišljati tudi o e, njenem učinku na portugalsko kmetijstvo. Gotovo je to zelo dobro. 90 e, odstotkov sredstev za mlečni sektor um, na stotine tisočev delovnih mest eh, od 20 do 80 odstotkov neposrednih pomoči. Eh, to so gotovo eh, neki rezultati, po drugi strani pa tudi zelo slabi rezultati na portugalskem. In na nacionalni ravni je za nas bistvenega pomena, da se podpirajo družinske kmetije. Eh, prednostna naloga pa je zagotavljanje kakovostne prehrane. In eh, takšne vrste kmetijstvo moramo podpirati in razvijati. Zato so potrebni ukrepi za spodbujanje kmetijstva v tej smeri. In spremeniti je treba usmeritev, kakršni smo priča v zadnjih letih. Plačila je treba um, spremeniti in predvideti tako, da bodo podporo dobili uh, tisti, ki dejansko proizvajajo prehrano. Torej, potrebujemo pravično porazdelitev teh sredstev med kmeti, eh, če želimo zagotoviti preživetje podeželja, eh, na katerem so predvsem aktivna manjša in srednja podjetja ter družinska kmetijska podjetja. Hvala. Tak, pan, pani posel Kosti, Finland. Gospa Kosti, Finska. Madame, Madame Kosti, Finland. Gospa Koski, Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat, tervehdys Suomen parlamentista. Ruoantuotannon kannattavuus on... Uh, dragi kolegi, pozdravi iz Finskega parlamenta. Rentabilnost je zelo pomembna, rentabilnost kmetijske proizvodnje uh, za SKP, za proizvodne faktorje. Vse to je treba upoštevati. Kmet, kmetijsko okolje se je zelo spremenilo v zadnjih 50 letih in eh, reforma SKP mora iti v smeri, da bo bolj zasledovala cilje, ki so tu zastavljeni in upoštevala tudi spremembe, ki smo jim priča. Torej, reforma mora biti takšna, da bomo lahko odreagirali na spremembe v okolju in v kmetijstvu in to v različnih sektorjih. Glede eh, Finske bi želela izpostaviti nekaj vprašanj oziroma točk, ki se nam zdijo najbolj kritične in sicer eh, neposredna plačila in eh, slabe razmere v določenih državah. Eh, za Finsko so neposredna plačila neugodna v primerjavi s tistimi, ki jih prijemajo druge države. Ne moremo seveda ustvarjati kmetijstva eh, na novo v vseh državah članicah EU. Eh, vsaka država mora zagotoviti lastno samo oskrbo in uh, ugotavljam, da je pomen neposrednih plačil na finskem uh, večji kot drugo, saj so pri nas proizvodni stroški višji. In ko je govora o neposrednih plačilih, je treba gotovo poiskati tudi druge možnosti ter jih eh, razviti in razširiti. Pa še nekaj konkretnejših vprašanj oziroma eh, konkretnejše vprašanje, kakšno je vaše mnenje glede neposrednih plačil in glede neugodnih vremenskih in okoljskih razmer, eh, ki vplivajo na kmetijstvo? Hvala. Ne vem, do kogo to pitanje, ali ješi hoči o mnje, to jestem za. Ne vem, komu ste sicer postavili to vprašanje, ampak Kar se mene tiče, se strinjam s tem, da je treba upoštevati pogoje, v katerih delujejo kmetije in eh, na tej podlagi je treba določiti neposredna plačila. Gospa Sendra. Hvala, gospod predsednik. Že celo popovdne govorimo o rentabilnosti, o tem, da je treba kmet kmetom zagotoviti primerne prihodke, ampak zdi se mi, da tukaj manjkata dva ključna vidika, ki ju še nismo omenili. In sicer vprašanje eh, cen, izvornih cen, ki se plačujejo kmetom in ki bi morali biti taki, da jim poplačajo njihov vložek. In drugič, Eh, tržne cene in regulirane cene. Mislim, da bi morali politično razpravo osredotočiti na ta dva vidika, ker v nasprotnem primeru eh, bomo težko zagotovili preživetje naših kmetov. Vse to je seveda povezano tudi z generacijskim spremembami oziroma zamenjavami. Namreč, če ni nobenega jamstva, da se lahko um, dostojno živi z tem delom, se bodo mladi za to teže odločali. Pa še še en vidik bi želela izpostaviti, o katerem se skoraj nikoli ne govori. In to uh, so pravice žensk na kmetijah. Znotraj SKP je diskriminacija očitna in mislim, da bi morali zato narediti kakšen korak naprej, zato da bi um, zagotovili enake pravice uh, Eh, za ženske, ki delajo na kmetijah in jim zagotovili enako možnost za dostop. Pa še nekaj, trgovinski sporazumi, učinek, ki ga ti sporazumi imajo na male, majhne in srednje proizvajalce, na majhne in srednje kmete. Eh, nedavno smo obiskali Brazilijo in videli smo, kaj nas čaka in kaj čaka ehm, eh, živinorejski sektor eh, zaradi sporazuma z državami Merkosura. Tudi zaradi okoljskih sprememb bi morali primirne upoštevati negativni učinek, ki ga lahko ima pripravljati prevažanje proizvodov zelo daleč stran. Tako da moramo govoriti tudi o tem modelu prodaje eh, prehranskih eh, proizvodov. Hvala. Ja, res je, da smo včasih, da smo imeli uredbo za mlečne proizvode, potem pa je prišlo do eh, krize v mlečnem sektorju. Torej, tudi te stvari se dogajajo. Niz, gospod iz Nizozemske, izvolite. Hvala lepa. Govoril bom Nizozemsko v imenu odbora za kmetijstvo Nizozemskega parlamenta bi rad spregovoril o enem od elementov nove SKP. Gre za to, kako bo zagotovljeno, da bo v vseh državah članicah na enak način upoštevano enake cilje in da se jih bo izvajalo enako ambiciozno po državah članicah, da ne bomo imeli več meril. To je torej moje vprašanje. Kako lahko Evropska komisija zajamči dosego teh ciljev? Hvala.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 resnično imeti skupno kmetijsko politiko. Še naprej moramo zagotavljati doplačila kmetom, zaščito potrošnikov in zaščito okolja. Strinjam se s komisarjem Hoganom, da en pristop ne bo deloval povsod. Potrebujemo drugačen pristop, naprimer na severu in na jugu. Omenil je to. Za Grčijo seveda potrebujemo nekaj drugega kot za Finsko. Dejansko je dal ta primer teh dveh držav. Zakaj? Ker imamo različne sektore in različne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati. Naprimer, potrebno je vedeti, ali gre za gorska območja, ali gre za otoke, tudi velikost kmetij, ali moramo imeti ciljne ukrepe za pomoč manjšim kmetijam na otokih, naprimer. Ciljne ukrepe potrebujemo za mlade, ki želijo vstopiti v ta ekonomski sektor. Nasplošno se mi zdi, da vsi razumemo, da se kmetje soočajo z zelo veliko raznoličnimi, raznolikimi izzivi. Tudi boj proti, naprimer, podnebnim spremembam in svoj prispevek k okolju. Kar se tega tiče, jim bomo morali ponuditi nova orodja. Nova orodja za boljše upravljanje. Za boljše upravljanje z vodami, naprimer tako količinsko, kot tudi kakovostno. To je gotovo področje, kjer bo izzivov vedno več, glede na podnebne spremembe. Iskati bomo morali tudi inovativne rešitve v tem in drugih sektorjih. In končno, Grčija, moj parlament, meni, da bi raven SKP morala ostati na isti finančni stopni kot zaenkrat. Zazemamo se tudi za dvostebrski pristop. Morali pa bomo bolj podrobno se ogledati, kaj se bi lahko zgodilo s politiko konvergence. Skema je pomoči na površino, to ne sme biti edino osredotočene naše razprave. Je tematu zružnicovanja rolnictva evropejskega. Hvala lepa, seveda. Različne so danosti evropskega kmetijstva, naprimer Grčija, Finska, kako pri takih razlikah saj naj imeti skupno kmetijsko politiko in kako podpirati, s kakšnimi instrumenti podpirati tako raznoliki državi. Voda, da, to bo prihodnosti še veliko bolj pomembno vprašanje. Gospod Hojznik. Um. Hvala lepa za to razpravo. Vedno sem vesel, ko pridejo ministri za kmetijstvo in pravijo, proračun mora ostati tak, kot je. Se pa potrebno pogovoriti s predsedniki vlad. Oni so težava, zakaj imamo težave pri teh sredstvih. Moramo pa seveda bolj ciljno porabljati sredstva. Ne smemo samo vsega namenjati po površini. Plačila morajo biti bolj vezana na uspešnost ali dosegajo kmete podnebne cilje, kaj počnejo za biotsko raznovrstnost, za ohranjanje podeželja. Na to moramo vezati plačila. Seveda pa moramo paziti tudi na bolj pravično razdelitev. Ne more 80% sredstva dobiti samo majhen delež kmetij, tako ne bo šlo. Pa tudi varstvo živali, tudi to potrebno poštevati. Nekaj pa je jeseni iz poročila komisije že bilo jasno. Cilje SKP moramo tudi zdrževati. Ne moramo po eni strani reči poceni proizvodna za globalni trg, po drugi strani pa visoka kakovost. To ne spada skupaj. Naprimer, tudi trgovinski sporozumi, Mercosur, ta politika ne spada skupaj s tem, da govorimo proizvodno po nizkih cenah, po drugi strani pa visoka kakovost. To ne gre skupaj. Potem pa vprašanje več manevrskega prostora za države članice. Tukaj sem zelo kritičen, kajti že sedaj ni skupne kmetijske politike. Že sedaj je tako, da na veliko področjih popolnoma različno. In sedaj še več razlik. Države članice morajo pripraviti načrte. Ja, teh je dovolj. Ali se izvajajo? To je pa drugo vprašanje. Prevzeti moramo odgovornost. Imeti moramo skupno politiko če bomo vse prepustili državam članicam, potem bomo s tem dejansko končali skupno kmetijsko politiko. To ne sme biti naš cilj. Dejansko moramo imeti več skupne politike, ne pa še več razlik. Hvala lepa. Hvala lepa. Morda pa imamo skupno kmetijsko politiko, ampak bolj porožno, ko upoštevamo torej tudi specifike posameznih držav. Hvala lepa, gospod poslanec. Sedaj pa gospod poslanec Pekhaus, Nemčija. Poštovani predsednik, hvala lepa za vabilo, kolegice in kolegi. Prihajam iz zvezdne države v Nemčiji in imam lasten koncept za nadaljno SKP. Naj predstavim temelje tega. Najprej mislim, da potrebujemo socialno odgovornost, ekonomijo, ekologijo, pa tudi razvoj kulturne pokrajine. In skupna kmetijska politika je v Evropi, po mojem trdnem prepričanju, zgodba o uspehu. Zato mislim, da je prav, da moramo imeti še nadaljne kriterije. Vemo, da okoljski cili v Evropi niso bili doseženi. Direktiva o nitratih, o vodah, bioraznovrstnost, vse to ni bilo doseženo. Zato mislimo, da moramo z ekološkimi dodatnimi ukrepi posredovati in na podeželju ustvarjati take ukrepe. Zato smo razvili model, ki je bil zračunan na celotno Evropo. Tudi vse drugane znanstveniki. Mislim, da bi bilo dobro, če bi to smel omeniti tudi tukaj v odboru za kmetijstvo. Po drugi strani pa vemo, da prihodek na podeželju v kmetijstvu ni ravno visok. Zato mislim, da brez kmetijstva, brez podeželja Evropa nima prihodnosti. Potrebujemo prilagajanje družbenemu razvoju in zato bi moralo kmetijstvo pa tudi podeželje sodelovati pri tem. Ključnega pomena je po mojem mnenju, da se obrnemo novim nalogam, digitalizacija naprimer. Ampak o tem je bilo tudi govora, kako lahko mladim na podeželju damo pravo perspektivo. Skupna kmetijska politika mora, po mojem mnenju, še naprej biti posodobljena. Stabilizirati moramo podeželje, potrebujemo pa tudi ekološko obnovo Evrope. In popolnoma jasno je, da moramo tudi imeti manj birokracije. Hvala lepa. Češka republika. Děkuji, dobrý den, pane eh, předsedo, milé kolegyně, kolegové. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom ne samo kot kmet, ampak tudi kot nekdani minister, ki je štiri leta sodeloval na svetu ministrov. Kar se tiče nove skupne kmetijske politike, ne povem tole biti mora poenostavljena, bolj učinkovita, manj administrativno obremenjena. Drugače jo sploh ne potrebujemo, kajti kmeti se še sploh niso navadili na sedanji sistem. Naj omenim kar nekaj točk. Gospod Dorfman je omenil eh, male kmete. V imenu Češke republike moram reči, da je to zelo pomembna tema za nas. Moja žena ima 25 hektarjev darovanih površin. To je ključnega pomena za male kmete, da imajo določen manevrski prostor. Govorimo tudi o omejitvah. Ne razumem, zakaj gospod komisar Pötinger poskuša spremeniti parametre. To je nekaj za gospoda Haugena, ne pa Oettingerja. Ko govorimo o omejitvah, 25 odstotkih. Ne gre za to, kdo bo to storil. Vprašanje je, kaj počno sredstvi, kaj storijo za okolje. Naprimer, na Češkem imamo približno 2000 kmetij, ki prejmejo veliko večino teh sredstev za poslujejo. 65 odstotkov ljudi, 85 odstotkov mleka dajo in 90 odstotkov svinjine in govedine. Imamo različne postopke pristopa po deželju, v drvanih površinah in tako dalje. Ko govorimo o subsidijarnosti, moramo dati nekaj manevrskega prostora državam članicam, da se odločajo same. Če bomo imeli umitev, naj bo prostovoljno, ne pa obvezujoča tak się zastanawiam, czy te 20... lipa. Tych 25 hektarów. Ali je zaradi tega vaša žena eh, bogata ali revna? Poslanec Agnew. Uh, Hvala lepa. Skrbi me vpliv zakonodaje. To, kar je v okviru delovanja politikov, kar sem opazil kot evropski poslanec, je pravi napad na pesticide naprimer. Brez pravih razlogov včasih. Če bo prišlo do prepovedi v naslednjih letih, bodo kmeti resnično postali nekonkurenčni z ostalim svetom. Mislim, da bomo junija imeli tudi glasovanje med bolgarskim predsedstvom o tem, ali lahko še uporabljamo neonikotinoide. za pridrke, ki jih poberemo pred svetenjem. Zeleni lobby želi to ostaviti, prepovedati vse, po drugi strani pa ekološki kmetje uporabljajo tudi snovi, ki so ravno tako slabe kot tiste, ki jih uporabljajo neorganski kmeti, neonikotinaidi in tako dalje. Pa komisija pravi, da ja, to je pa varno. Nedoslednost je. Tako kmetijske politike ne moramo voditi kolegica Švedske govorila o protimikrobni odpornosti. To je zelo, zelo pomembno. Milijone življenj je na kocki, predlagam, da bi prihranili nekaj sredstev v drugem stebru, zato da pomagamo perutninarjem in pršičarejcem, morda bi imeli celo sklad, ki bi jim pomagal na drugačne načine. E pa da bi uporabljali antibiotike, to je konstruktivno. 30-40 evrov za hek, na hektar za mlade kmete, to je nepomembno. O tem, čemer govorim, to je pomembno. Žekuje madam Vingrijeva. Hvala lepa. Naslednja, prosim. Madam Vingrijeva. Gospa Vingrijeva. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Hvala lepa, predsednik. Poštovane kolegice in kolegi, začenjamo razpravo o novi SKP. Dodana vrednost proizvodnje kmetijstvo je rezultat zagotavljanja dovolj hrane z inovativnimi postopki in metodami politika EU, ki je usmerjena na rezultate, bi morala temeljiti na glavnih načelih, ki ustvarjajo dodano vrednost. Prihodni cilji SKP so pravi, jih podpiramo, tako da bo kmetijski sektor odporen, inovativen, da bomo zaščitili okolje in da bomo tudi družbeno, ekonomsko razsežnost podržave okrepili. Potrebno je reševati težave, s katerimi se soočajo kmeti. Za nove izzive pa mora biti SKP tudi poenostavljena. Kar se tiče naših mednarodnih odgovornosti, pa tole. Potrebno je imeti ambiciozne cilje za zaščito okolja, tako da bomo razrešili vprašanja, ki so povezana s trajnostnim razvojem. Imeti moramo tudi uravnoteženo politiko, ki bo učinkovita in koristna za vse akterje. Podpiramo cilj, da bi razvili bio in krožno ekonomijo, vse, kar je povezano s tem, tako bi ustvarjali nove možnosti, in bi kmete postali bolj odporni. Potrebno je oceniti spreminjajoče se potrebe družbe, kar se tiče varnosti hrane, kar se tiče okoljskih vidikov in drugih faktorjev. Upamo, da bomo vse te elemente upoštevali v novi SKP, tudi kar se tiče krajših dobavnih verik in spodbojene zdrave hrane. Pan posel Karbon. Poslanec Karbon. Portugal. Portugalska. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci. Na portugalskem imamo velik konsens, da se oba stebra SKP ohranita. Določitev proračuna za SKP in ohranitev uh, v tej višini je za nas bistvenega pomena. To je ena glavnih politik eh, Evropske unije in je temeljnega pomena. In eh, ta skupna kmetijska politika eh, se mora odzivati tudi na vprašanja glede okolja. In treba je pri tem upoštevati pomen kmetijstva podeželja, pomen kmetijstva pri okoljskih prizadevanjih in kmetijstva, pomen kmetijstva pri ohranjanju okolja, eh, gozdov in tako naprej. In zaradi tega je za nas eh, dejansko ključnega pomena, da se SKP ohrani in tudi delež proračuna, ki je namenjen. Merci, monsieur président, chers collègues. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Torej, problemi SKP, preniski prihodki za kmete. Danes namreč veliko kmetov zasluži manj, kolikor imajo stroškov za proizvodnjo. E, poleg tega je veliko število naših kmetov žrtvovanih za e, interese globalizacije. E, spomnimo na prevelike zaloge mleka v prahu e, in na prenisko ceno za plačilo tega. E, Zato je nujno, da nam komisija razloži, ali eh, res lahko te zaloge ostanejo na trgu še tri leta in ali se vam zdi, da so cene, ki jih za to ponujate, dostojne. Mislim, da ne. Poglejte si tudi število samomorov v Evropi in eh, na podeželju. In zato je treba jasno zagotoviti upravljanje s temi zalogami, eh, zato da bomo preprečili. Eh, tako dramatično situacijo, v kateri so naši kmeti. Na to, eh, kemični proizvodi in ta zahteva, da se proizvaja vse več za čim nižjo ceno, ta način eh, je sedaj eh, res mm, tarča kritik iz vseh strani. Zato mislim, da da bi se morali odzvati na klice uh, okoljevarstvenikov, da je treba takoj prenehati uporabljati te proizvode in predvideti je treba primerno višino sredstev za uh, raziskovalne namene za to področje in uh, žal je uh, kemična industrija uh, tudi deležna spodbud se strani komisije, eh, predvsem zaradi interesov, ki jih imajo pri tem multinacionalne družbe. Lahko bi pri tem omenil še marsikaj, tudi administrativne prepreke, ampak žal nimam več veliko časa. Vsekakor pa mislim, da imajo naši kmetje zelo, zelo veliko razlogov, da se bojijo za svojo prihodnost. Pravim času ste se javili, kaj ti? Generalni direktor gospod Ježi Pleva je ravno kar prišel, ki ga prisrčno pozdravljam. Tako. Sedaj pa še dva predstavnika nacionalnih parlamentov. Najprej gospod Moro, Francija. Ja, ja hvala. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Uh, uvodne besede gospoda Hogana so nas, nas bolj skrbijo, kot pa da bi nas pomirile. Dvostranske Ta pogajanja, kot so predvidena, prinašata še večjo tehnokratizacijo v SKP in pogajanja med um, Evropsko komisijo in državami članicami puščajo ob strani Evropski parlament, kar je za nas nesprejemljivo. Torej, če res potrebujemo subsidijarnost, pa moramo paziti na izkrivljanje konkurence med državami članicami, pričemer. Uh, pa je treba upoštevati tudi okoljske vidike in um, prenos določenih pristojnosti na notranjo nacionalno raven se nam tudi ne zdi sprejemljiv. Prva ocena učinka spremembe SKP kaže, da se bo um, zmanj, da se bodo sredstva zmanjšala za 35 odstotkov na področju eh, proizvodnje govejega mesa in za 15 do 16 odstotkov eh, pri proizvodnji eh, kultur. In zato eh, obsojamo e, nelojalno pra, prakso in če želimo to preprečiti, je treba prenehati se to tehnokratizacijo SKP in s eh, takšnim delovanjem. Eh, glede na projekte eh, ki jih izvajamo v Franciji, lahko povem, da potrebujemo takšno Evropo, ki nas bo pri tem podpirala in ki se bo zauzemala za ekološke in okoljske standarde in cilje. Ne potrebujemo, ne potrebujemo pa SKP, ki bo sama sebi namen. Hvala. Pa še zadnji, prosim. Ja, Od pol. Ja, er Hvala lepa. varna uporaba neonikotinoidov. 60 odstotkov naših obdelovanih površin je zelo občutljive narave, zato mislim, da je zelo pomembno imeti pravo politiko, tudi kar se tega tiče. Potrebno je imeti skupni seznam snovi, ki so preverjene. Imeti moramo skupne indikatorje, tako da bomo resnično izmerili vpliv teh snovi na naše pridelke. Vprašanje. Lahko pričakujemo takšne indikatorje v novi SKP. Prav tako pa je potrebno upoštevati pariški sporozum in delito premen. Radi bi imeli razpravo o tem, kaj proizvajamo in kaj uživamo. Imamo namreč tudi cilj številka 12. Potrebno je spostaviti ravnovesje med različnimi tipi proizvodne. To bi lahko vodilo do zmanjšanja toproglednih plinov. Je tudi namen to obravnavati v tej SKP? Um, um, Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi iz nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Seveda je SKP bistvenega pomena, vendar pa uravljamo, da se kmetije danes soočajo z zelo različnimi izzivi, torej izzivi, ki so zelo različni od tistih izpred 60 let in zato potrebujemo novo podlago za novo SKP in ne že ne vem katero reformo, pri čemer se ne smemo prenagliti. Uh, Zato mislim, da je zelo premalo časa do rokov, ki so zastavljeni po predstavljeni časovnici. Eh, in v mnenju, o katerem bomo glasovali jutri, bom ustrajala pri nekaterih elementih. Zato bi želela spomniti, da kmetje so del rešitve za okoljske težave. Poleg tega smo mi odgovorni za zagotovitev eh, prehranske varnosti v Evropi in prihodnja SKP bo tudi morala Eh, nuditi podporo kmetom, ki eh, bodo morali delovati dobro v okoljskem in v ekonomskem smislu in to v okviru trenutno eh, določenega proračuna. In predvsem se moramo zauzeti za to, da bo SKP ohranila v svoj pomen tudi v prihodnosti. Da, razumeti moramo, da seveda ne izključujemo trgovinske izmenjave če želimo biti tudi samo vzdržni. Sveda globalizacija je trgovina. Tako, sedaj pa moderator za pet minut na sklepne besede, potem pa prehajamo na drugo mizje. Pet minut imate, prosim. Upravičujem. Oh, yes je hotel spregovoriti še gospod Dorfman, odgovoriti na kakšno vprašanje? Maybe, maybe later, okay. Morda kasneje. Maybe later. Now you. Voilà. Bon, je vais pas essayer d'apporter une conclusion. No, ne bom se trudil, da bi neke dokončne sklepe potegnil ob vseh teh vprašanjih, ki so bila postavljena. Zato bi najprej želel eh, dati besedo gospodu Dorfmanu za štiri minute, zato da on sam poskuša podati nek eh, povzetek, neko sintezo in odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. Mislim, da teh štirih minut sploh ne potrebujem. Mislim, da je bila naloga današnjega popodneva predvsem ta, da slišimo pripombe kolegov iz nacionalnih parlamentov in v zadnji uri sem si vse zabeležil. Zelo me veseli, da veliko kolegic in kolegov opozarja na to, da ne gre za renacionalizacijo SKP, da si tega ne želijo, da si še vedno želijo odločno skupno politiko. To bi moralo biti pomembno tudi v razpravah v naslednjih mesecih tukaj v parlamentu. Lahko se odpremo za nove sisteme izvajanja SKP, ampak koncept skupne kmetijske politike mora ostati. Zapostavljena področja so bila omenjena. Seveda, to je pomemben element naše politike. Naš cilj mora ostajati, da vsem kmetijam v EU pomagamo. Tako tistim na boljših, kot tistim na slabših legah. Potem seveda vedno znova je bilo govora o poštenosti, jasno mi je da se to v različnih državah tudi zelo različno obravnava. To bo gotovo tudi del razprav v parlamentu. Kar se tiče zunanje konvergence, pa bomo morali premisliti tudi o kriterijih, po katerih bi potem lahko zagotovili kar se da pošteno razdelitev finančnih sredstev. kar nekakrat je bilo omenjeno vprašanje pravičnih plačil kmetijstvo. Tukaj naj enostavno upozorim na to, da SKP ni več cenovna politika, tako kot je bila. Tudi nimamo več zaščite na zonanih mejah. Smo del globalnega trga, smo največja uvoznica, največja izvoznica na svetu in tako torej mednarodnem postopku trgovine seveda sodelujemo. Da bi se sedaj spet vrnili k zaščitniški trgovinski politiki, to se mi ne zdi ravno politika prihodnosti za SKP. Tako, to bi končal. Vem, na veliko stvari nisem odgovoril, ampak kot rečeno, pomembno je bilo slišati vaše prispevke. Hvala. gospod Plank, izvolite. Tudi z moje strani, čisto na kratko, kratek povzetek, ne želim ponavljati stvari. Nekajkrat je bilo na kratko omenjeno, da SKP podpira kmetije in da tega ne smemo izolirati v drugih tem. Položaj v dobavni verigi, možnosti za zaslužek, to je vse zelo pomembno, predvsem za mlade. Če kmetijstvo in podržare ne bo privlačno, potem tudi mladih ne bo. To je zelo pomemben vidik. Hvala lepa. Merci, maintenant je vais euh, apporter. Hvala lepa. No, in za konec. Ta, v tej razpravi ugotavljamo seveda določene razlike, uh, razlike mogoče tudi glede ohranitve, ne toliko razlike glede ohranitve nivoja SKP, razen pri severnih državah, ampak bolj razlike glede pomoči, zunanje ali notranje, glede ozelenitve, glede um, obvezne določitve zgornjega praga za neposredna plačila, na to um, morda več za razvoj podeželja, ampak z nekaj manj uh, neposrednimi plačili. No, po drugi strani pa manj birokracije. Eh, in subsidijarnost, ki res predstavlja novost v predlogu komisije. In zato se sprašujemo, ali bo to res prispevalo k eh, manjšim birokratskim postopkom, še zlasti v državah članicah, oziroma ali ne bo to prispevalo Eh, privedlo do izkrivljanja konkurence. Bolj globalno gledano pa so vsi udeleženci tukaj osebe, ki so dokaj blizu kmetijskemu sektorju in uh, so zato v glavnem vsi naklonjeni SKP, morda z eno samo izjemo. Kakorkoli, vsi se tu zauzemamo za takšno evropsko kmetijstvo, ki bi bilo zmožno uh, da ne postane žrtev in uh, da ne pade v odvisnost prisilne internacionalizacije. Zato so nujne izmenjave in o tem govorimo v trenutku, ko Evropa uh, sklepa vse večje število uh, mednarodnih trgovinskih sporazumov. Recimo, Sporazum Evropa-Merkosur je eden od teh občutljivih dosijejev. No, potem poprašanje, kaj je ta SKP prihodnosti? To zahteva tudi ohranitev določenega družbenega tkiva na našem podeželju in zagotovitev določenih življenjskih pogojev zanj pri tem se strinjamo. In še ena točka, pri kateri se strinjamo, zadeva prihodke kmetov. Pravični prihodki, ki prihajajo iz uh, kmetijske verige in ki se vračajo na njen začetek, torej k proizvajalcu. In mi kot potrošniki pa seveda želimo ne samo uh, Eh, varne proizvode, torej povsem varne proizvode, ampak tudi vse bolj kakovostne proizvode. To pomeni eh, ekološke oziroma bioproizvode, kar je sedaj moderno, ampak tudi eh, ekološko kmetijstvo bolj splošno pogledano. Tako to pomeni za naše kmete res zelo veliko dela. In glede tega, kot vidimo, se postavlja zelo veliko vprašanj, vprašanj o e, tveganjih, o kakovosti, o pristopu Evropske komisije in glede na to, da bomo govorili tudi o nacionalnih načrtih za podporo, je jasno in tega se moramo vsi tukaj zavedati, da bodo pri tem igrali bolj pomembno vlogo nacionalni parlamenti, saj bo veliko pristojnosti podeljenih njim. E, Zato vam vsem želim veliko uspeha pri vašem delu in veliko poguma in še zlasti vsem vam eh, doma, pa tudi Evropski komisiji. Hvala. Hvala za lepe želje. To je potrebno. Podpreti je potrebno kmete. Še enkrat sem se želel zahvaliti moderatorju gospodu Simonu, novinarju Agra Europe, ki je zelo dobro moderiral in podal tudi zaključne besede. Sedaj pa prosim gospoda Angela Di Mambra, znanega novinarja Anse, da zasede svoje mesto tukaj. Mili bomo sedaj drugo mezje. Napovedal sem že gospoda Ježi Plevo generalnega direktorja. Agri, potem gospa Gilera in na koncu še gospod Diring. Prosim, beseda vaša. Grazie, grazie, predsedente Sekjerski. Eh, Hvala lepa. Hvala, predsednik Sekjerski. No, sedaj se lotevamo drugega panela in zdi se, kot da bi zdaj prešli od vsebin v smislu od kaj na kako. Torej, v tem panelu bomo govorili o novih sinergijah med eh, državami članicami, med evropskimi institucijami, bomo govorili o um, upravljanju na več ravneh, o subsidijarnosti. In zelo zanimivo bi bilo, da bi na začetku spregovorili tudi o tem, odkot po mnenju poslancev iz nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta uh, prihaja in kje lahko postavimo to razmejitev med dejavnostjo Evropske unije in držav članic. Torej, težko je o tem govoriti, ne da bi imeli nek konkreten predlog pred seboj, na katerega bi lahko uprli to razpravo. Bi bilo pa seveda zanimivo vseeno temu priluhniti. Sam kot novinar sem bolj pri, m, navajen postavljati vprašanja, tako da zdaj pač postavljam vprašanja in če boste želeli, se boste lahko na nje uh, eh, odzvali. Uh, Torej, izziv. Izziv je tukaj uprava, administracija in predvsem dobra uprava. Torej, SKP, ki naj bi zadostila vse večjemu številu vprašanj, ki si jih postavljajo naši državljani, je pomembno, da se lotimo podrobnosti. Pomembno je razumeti, kako se bodo uresničevali nekateri glavni cilji, o katerih smo do sedaj govorili. Po eni strani subsidijarnost omogoča, da se uporabljajo bolj um, natančni inštrumenti, ki nas lahko pripeljajo do ciljev skupnosti, ki jih je do sedaj težko zasledovati, kot naprimer tla. Um, tla kot neobnovljiv vir in pri katerem je težko imeti nek skupni pristop. Na to politike za podporo mladim ali pa tudi neka skupna opredelitev eh, aktivnega kmeta, ki se je izkazala za, zel, za veliko težavo v prejšnjem mandatu in kjer so še sedaj težave pri uh, uporabi. Po drugi strani pa subsidijarnost, kot je bilo že večkrat povedano, pomeni um, cesto polno ovir na notrnjem trgu, tako za nacionalne uprave, kot tudi eh, za evropske institucije, ki jim je treba prisluhniti. Torej, če je izziv v tem, v dobrem upravljanju, v dobri upravi, kako naj razmejimo ta dva pristopa, pri skupni pristop na ravni skupnosti in nacionalni pristop na drugi strani. Kako naj zagotovimo, da bo ta subsidijarnost, torej ta nov sistem uporabe, eh, Eh, za naša kmetijska gospodarstva pomeni poenost, poenostavitev. Kako naj zagotovimo, da se bo izboljšalo razumevanje, medsebojno razumevanje med kmeti in med širšo družbo. Namreč zelo pogosto ugotavljamo, da to medsebojno razumevanje je problematično. In na to še en bistven vidik. Povedano je že bilo, da se od skupne kmetijske politike zahtevajo nove stvari. In če naj pri tem odgovorimo na zelo zapletena vprašanja, naprimer OZN je uporabil ta pristop na makronivoju, eh, se o vsebinah eh, odloča skupaj, potem pa se udeleženci pri mizi sami eh, odločijo, kako bodo to uresničili. To je pristop. Um, za trajnostni razvoj in še pred milenijskimi cilji eh, je bil določen, potem pa smo prišli tudi do pariškega sporozuma in tako naprej. Vendar pa eh, pri teh zelo velikih zavezah, ko smo jih določili, se je izhajalo iz nič pravzaprav. Po drugi strani je pa zgodovina, pri SKP je pa situacija drugačna. Ta zgodba traja že več kot 50 let. In tako da si morda tukaj lahko zastavimo še zadnje vprašanje, zato da sploh to razpravo lahko začnemo. In sicer, kaj naj odnesemo s seboj iz zgodovine SKP in kaj naj pustimo v preteklosti? No, o vsem tem bomo govorili z gospodom Jeržijem Pleva, eh, generalnim direktorjem za kmetijstvo in razvoj podoželja pri Evropski komisiji. Na to bo spregovorila Klara Aguilera, podpredsednica odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu. In na to bo dobil besedo tudi Pat Deering, predsednik skupnega odbora za kmetijstvo. Uh, hrano in ribištvo v irskem parlamentu. No, za začetek Žerzi Pleva, izvolite. Uh, <clears throat> Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega in nacionalnih parlamentov, gospod in gospodje. Naj se zahvalim predsedniku Šikerskemu za organizacijo tega te medparlamentarne razprave na to pomembno temo, tako aktualno temo. Komisar Hogan je danes dejal, da je potrebno izpostaviti potrebo po ambiciozni skupni kmetijski politiki. Trenutna politika, ki je napravila, je šla predaleč. Stop. En model za vse je dosegel svoje meje. Tako postavljamo pod vprašaj učinkovitost in enostavnost politike. Naj izpostavim, da lahko dosežemo več boljše rezultate za kmete, državljane in okolje, če bomo spremenili način izvajanja politike. Organizacija in izvedba politike, to je današnja tema, to pozdravljam. Zakaj potrebujemo spremembo? Današnja SKP se stoji iz dolge vrste podrobnih orodij, ki so opredeljene na evropski ravni in to se uporablja na enovit način po vsej EU. Tako ne upoštevamo zelo raznolikih pogojev kmetijstvu po EU. Ta pristop je vodil do kompleksnosti in tako povečujemo obseg izvedbenih pravil, dokumentov in pravnih interpretacij, interpretacij, ki jih potrebujemo za dosego pravne gotovosti in vedno več izjem. Kako torej spremeniti to v SKP? Prašali smo se, kdo počne kaj in na najboljši možni način. V interesu državljanov in kmetov je, da to spremenimo. Lahko uvedemo več subsidijarnosti in sorazmernosti v SKP. Naj omenim, da smo lani izvedli tudi široko javno posvetovanje več kot 325 prispevkov smo dobili o prihodni SKP. To je bila podlaga za sporočilo, ki ga je komisija sprejela novembra lani. Menimo, da je novo porazdelitev pristojnosti med Evropsko nacionalno in regionalno ravnjo potrebna. V naši džungli govorimo, oprostite, v našem žargonu govorimo o novi novem modelu izvajanja. Kaj to pomeni? V konkretnih eh, primerih bo to pomenilo sledeče. EU bo podala okvir za skupno doseganje ciljev, za nova pravila, glede katerih se bomo dogovorili parlament, svet in komisija. Najprej skupni cilji, kot naprimer kmetijski prispevek blaženju podnebnih sprememb, ali povečevanju konkurenčnosti kmetijstva EU. Potem bomo imeli tudi širok razpon intervencij na EU ravni. To pomeni, kar lahko države članice počnejo s sredstvi. Naprimer, nevezana prihodkovna podpora, prostovoljna vezana podpora, naložbe, izmenjave, informacije. Nadalje, spet na EU ravni glavne zahteve bodo tudi podane. Okvir za upravljene sredstvi in kriteriji za dosego enakih pogojev. Naprimer, obstoječa institucija odgovorna za izvajanje SKP, plačevne agencije in tako dalje, pravila za zagotavljanje kompatibilnosti s porozumi STO, glede kmetijstva in veliko drugih zadev. Pregled uspešnosti, skupni indikatori za rezultate in za dosego ciljev. Kaj bomo morali storiti na ravni držav članic? Zagotoviti implementacijo. Potrebno bo oceniti potrebe vsega, EU v skupnih ciljih. Naprimer, uporabljali bodo analizo SWAP, to se že uporablja zelo na široko pri pripravi programov v državah članicah. Potem si da dati specifične ukrepe, naprimer za razdelitev neposrednih plačil ali za podporo mladim kmetom. Države članice bodo morale imeti tudi cilje za dosegu uspešnosti, naprimer, delež kmetov, ki sodelujejo v organizacijah porezajalcev, če jih omenim. Samo nekaj države članice bodo pripravile en sam strateški dokument, tako za prvi kot drugi steber SKP. To bo strateški načrt, ki bo razlagal, zakaj kako nameravajo delovati. Tako sedaj pa odgovornost vseh nas, vseh akterjev, pa tudi nacionalnih parlamentov. Ta nova razdelitev nalog je priložnost za tudi nacionalne parlamentarce. To je priložnost za ukrepe, ki zadostijo lokalnim regionalnim danostim, tudi s posvetovanjem z akterji v obeh stebrih, naprimer prek nadzornih odborov. Ta predlog nudi tudi več priložnosti za to, da zagotovimo, da bo implementacija ciljna, pa tudi enostavna. Prav tako pa bo več možnosti za reševanje okoljskih težav, ki so še prav posebno pereče za različne regije. Države članice in kmeti bodo lahko poželi prednosti tega novega pristopa. Bolj enostavna politika, manj predpisov, manj podrobnosti na ravni EU, kar bo vodilo do manj izjem. Prav tako bomo zagotovili več jasnosti na nacionalni in regionalni ravni kajti tam bodo tudi določeni kriteriji. Potem pa tudi precejšnja prožnost pri skupnih ukrepih v skladu z lokalnimi danostmi. Prav tako pa bo to dodatna priložnost za še več osredotočanja na rezultate strateško načrtovanje, ciljni ukrepi in merjenje uspešnosti. Kakšna urodja pa bomo imeli na razpolago za to, da bomo še vedno govorili o skupni politiki? Skupna politika je ključna. O tem ste danes že razpravljali. Naj spregovorimo o nekaterih varovalkah, ki jih predlagamo. Najprej okvir na ravni EU, kar se tiče pravil, to bo v temeljnih aktih. Drugič, komisija bo morala odobriti načrte držav članic za SKP. Potem tretjič, to se nadzor izvrševanja načrtov po pravilih in četrtič, po resnih težavah tudi izvrševanja predlogi za popravo. Torej, ne bomo počeli manj, ampak drugače. Sredstva bo potrebno nameniti bolj ciljno za dosego rezultatov, še prav posebno, kar se tiče okolja in podnebja. Ta novi model ni še dodatno zapletenje naših življenj. Potreben je zato, da bomo bolj učinkoviti. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospod Žerzi Pleva. Za podobi besedo gospa Klara Aguilera Garcia, podpredsednica odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, gospod Dimambro. No, najprej lep pozdrav vsem predstavnikom nacionalnih parlamentov in upam, da mi dovolite, da preden se vsega, lotim res tema, te, teme tega novega modela upravljanja na več nivojih, povem, glede na to, da sem jaz zdaj tukaj, naslednje. Eh, ponavadi poslušamo različne vlade držav članic, ki govorijo, da je treba okrepiti SKP, da je treba ohraniti eh, proračun, torej zelo pozitivno so naravnani, vendar pa zato potrebujemo kredibilen večletni finančni načrt. Tako za to politiko kot druge politike. Nekatere vlade držav članic so izrazili svoje mnenje, druge pa ne. In zato ne moremo zahtevati od držav članic, da se ohrani proračun za SKP, če te niso pripravljene Eh, za Evropsko unijo namenjati več sredstev. To pravim, ker je res pomembno. Težko je govoriti o tem, ja, ohranjajmo SKP, ohranjajmo proračun, eh, če pa po drugi strani države niso pripravljene prispevati sredstev za delovanje Evropske unije. No, kakorkoli. Zelo zanimiva je ta razprava danes. Gotovo je napredek Evropske unije pripeljal s seboj tudi spremembo uloge nacionalnih parlamentov. Evropski parlament in nacionalni parlamenti eh, zasledujejo cilj demokratičnega nadzora v Evropski uniji in na vseh ravneh, ki bo bolj učinkovit in učinkovit zanesljiv. To se je izkazalo. No, to novo sodelovanje je zelo pomembno, kar dokazuje tudi današnje popovdne. Uh, in temelji na sodelovanju, na izmenavlji mnenj v našem primeru o prihodnosti SKP. V preteklosti so namreč nacionalni parlamenti in Evropski parlament med seboj malokrat razpravljali o tej reformi in veliko krat se je izkazalo, da v bistvu nacionalni parlamenti sploh niso vedeli, kaj so njihove vlade predlagale v svetu. Torej, to pomeni res majhno demokratično transparentnost, torej tak nacionalni parlament, kjer poslanci niti ne poznajo predlogov lastne vlade v svetu, no, mislim, da je to gotovo nekaj, kjer lahko naredimo boljše. Na to razprava o prihodnosti in varnosti prehrane in kmetijstva, o čem razpravljamo že celo popovdne, ehm, to je pripeljalo do dokumentov, v katerih so svoje stališče izrazili Francija, Italija, Finska, Irska, Litva in uh, Švedska. In še štiri države so pripravili skupni dokument Irska, Poljska, Francija in Italija. Vse ostale države, vključno z mojo, trenutno oziroma dosedaj, niso pripravile nobenega stališča. No, In kot izhaja iz poročila, je eden izmed ciljev Evropske komisije tudi poenostavitev SKP. Mnogi kolegi so danes popovdne to že omenjali. Subsidijarnost okrepljena subsidijarnost se uporablja za to, da bi prišli do večje poenostavitve. No, videli bomo, če je res. V bistvu naj bi vsakič, kadar sprejemamo kakšno reformo, dosegli poenostavitev SKP, ampak do sedaj se to še ni zgodilo. Ampak vsaj cilj imamo. Uh, ampak mislim, da bi bilo bolje, da bi imeli tudi rezultate. Cilj ostaja vedno isti. Torej, poleg te poenostavitve preko več subsidijarnosti, je treba upoštevati tudi lokalne možnosti za doseganje ciljev, ki jih zastavlja Evropska komisija. Ena glavnih točk tega sporočila je to, da eh, se enot enotna mera oziroma enotna velikost oziroma e, e, e, enoten model ne morejo obravnavati kot temeljni element za SKP. To pomeni, da bodo v prihodnosti države članice same izbirale to velikost in obseg, ki se jim bo zdela najprimernejša. 24 referenc na države članice, torej podatek, Eh, izmed katerih večina govori o ulogi, ki jo bodo igrali, ko se bo treba uresničevati, ko se bo uresničevala SKP. In kot je povedal gosp direktor, gospod Pleva, eh, bo nov model temeljil na rezultatih in se bo razvil ob upoštevanju nacionalnih eh, strateških načrtov. Ampak vse to je za nas nekaj neznanega. Gre za nek nov model in vse daje misliti, da če se bomo bolj osredotočili na rezultat, bomo tudi dosegli lažje ta rezultat. Ampak kakorkoli, gre za nov model in pri tem se pojavlja vprašanje, ali bomo zaupali temu, kar pravi komisija, saj predloga reforme, ki je sicer najavljena za mesec maj, še nismo videli. Tako da zaenkrat smo samo pri zaupanju. Videli pa bomo, kakšen bo rezultat. No, ampak prvi primer, ki se ga vedno omenja, je ta možnost ponovne renacionalizacije, torej vrnitve na nacionalne eh, no, raven ter sofinanciranje eh, neposrednih pomoči, ki so predvidene v prvem stebru. Po našem mnenju v parlamentu bi to pomenilo nek korak nazaj, zaradi česar uh, temu nismo naklonjeni. Večja subsidiarnost. Po tem novem modelu bodo države članice odgovorne za to, kako in kam bodo vlagali sredstva iz naslova SKP. In zelo pomembno vprašanje se tukaj postavlja, in sicer določitev končnih upravičencev. Končno, včasih namreč precej govorimo o modelu, o zgodovinskih pravicah o in tako naprej, ampak ta končni upravičenec naj bi bil po modelu, ki se nanaša na na to, kar bo obveznega in kar bo eh, fakultativnega, da se bo v bistvu vsaka država članica sama odločila o tem, kdo bo končni upravičenec. Torej gre za bistvena vprašanja. Vsaka država članica bo morala pripraviti nacionalni strateški načrt eh, glede Eh, posegu v okviru obeh stebrov in videli bomo lahko, kaj ko bo to delovalo v Španiji, Italiji ali Nemčiji, naprimer, v katerih so ustavno jasno eh, opredeljene pristojnosti za kmetijski sektor na deželjni ravni in tudi to bo treba upoštevati eh, pri pripravi tega skupnega nacionalnega načrta. In predvsem pri tem drugem stebru, za katerega bodo morali, mo, morali načrti upoštevati eh, posamezne regije. To pomeni, da bi, bomo tukaj lahko imeli kar zahtevna pravna vprašanja, ki se bodo postavi, pojavila. Na to zagotavljanje učinkovitega uresničevanja vseh političnih ciljev, zato bodo države članice morale zagotoviti tudi nadzor nad izvajanjem, pri čemer bodo nacionalni parlamenti bolj vključeni v prihodnosti v te postopke. Tako tudi mora biti namreč veliko odločitev ki lahko pripeljejo do zahtevanega rezultata, se sprejema na nacionalni ravni, v nacionalnih parlamentih glas naših državljanov se skozi te parlamente tudi mora slišati. No, seveda eh, bodo še naprej posamezni ministri obveščali v svojih državah o rezultatih sveta za kmetijstvo, ehm, morali pa bodo tudi delovati v skladi z nacionalnim strateškim načrtom, ki ga bodo oblikovali skupaj s parlamentom. In Za konec, zato da se bom držala odmerjenega časa, gospod predsedujoči, eh, pri vsem tem je logično razmišljati, da um, se nacionalne strateške načrte lahko uh, pregleduje, spreminja in ocenjuje uh, v nacionalnih parlamentih. To pomeni, če imamo vlado države članice, ki sodeluje s komisijo pri pripravi nacionalnega strateškega načrta, je pa z političnega vidika treba upoštevati, da bodo tudi nacionalni parlamenti morali igrati večjo ulogo pri um, ocenjevanju in pregledovanju uh, tega dela. Hvala, gospa Aguilera Garcia. Zdaj pa dobi besedo Pat Deering. Eh, predsednik skupnega odbora za kmetijstvo, prehrano in ribištvo v irskem parlamentu. Eh, izvolite še vi za deset minut. Chairman, MEPs, predsednik, poslanke in poslanci Evropskega nacionalnih parlamentov. Zelo smo veseli, da lahko govorimo o tem, kako izboljšati sinergije v večranskem upravljalnem procesu. Krepitev subsidarnosti. parlamenta, evropske in nacionalnih, tukaj moramo imeti jasna pooblastila. SKP je jasna zgodba o uspehu, imamo zagotovljeno dobro hrano po spremljivih cenah, pa tudi visoko raven prihodkov. To je prepotrebna podpora kmetom zravni EU, ko EU podpira ključne panoge po EU. Veliko vas že ve, da je subsidijarnost pravzaprav načelo, ko gotovimo, kdo najboljše pripravlja zakonodajo EU ali državno ali regionalno, lokalno ravni. Potrebno je se skupaj pregovoriti specifičnim potrebam. To je ključno. Jasni moramo biti, kdo počne kaj in kako. Države članice bodo imeli več prožnosti v novem SKP. In večja raven subsidijarnosti nekaj, kar lahko pozdravimo. To je dragocena priložnost za upravljanje z državami članicami po prikrojenih modelih, ne pa po enem modelu za vse. To ni delovalo v preteklosti. Vloga nacionalnih parlamentov je že vzpostavljena v tem procesu. Prav tako pa tudi politični dialog glede teh pobud. Ta nova struktura je res najla ta pristop odbor, ki mu predsedujem, bo zelo dejan na tem področju. Proces nudi priložnosti za nove predloge. Tako krepimo medparlamentarno sodelovanje. In del tega je tudi današnji sestanek. Vem pa, da imajo državne članice različne pristope in prednostne naloge. Zato moramo imeti subsidarnost v SKP proces, ki ga imamo trenutno, zahteva soglasje vseh 28 držav. Nekatere prednostne naloge morajo dati prostor drugim. Seveda je površanje, kako to pliva, lokalno gledano. Veliko je področji. ki se jih je potrebno lotiti. Tudi podnebne spremembe in vzvarovanje okolja diskrecijska pravica za države članice bo obstajala, imeli bomo morda tudi zgodno omejitev, za kmete to je potrebno razikati. Na jeskem, na primer, večina kmetij je družinski tip kmetij. Druge po EU pa imamo večje kmetije. Kako kar najbolje povečati produktivnost, Tukaj gre za specifične pogoje, ki jih je potrebno poštevati po državah. Glede na nedavni razvoj dogodkov, glede na Brexit, se zavedamo težav. Subsidiarnost lahko pomaga pri nereševanju težav. Seveda pa bo iskal bolj prizadeta, ker imamo tesnejše povezave eh, z Veliko Britanijo prav tako je interakcija z drugimi politikami zelo pomembna. EU z bolj odprto trgovino, naprimer z Merkosorjem, to je dobro, pa mora biti uravnotežen, tako da kmeti ne bodo izgubili. Z drugimi besedami, SKP mora biti uravnotežena. Tisti, ki bodo najbolj prizeti za trgovinskih sporazumov, morajo biti najbolj zavarovani. večja subsidarnost pri tržni pomoči bi lahko pomagala. Ampak, ko imamo različne modele, je glavna ambicija SKP nekaj, kar moramo obdržati, podpora kmetom. Smemo imeti preveč nacionalizacije ali nekakšne skupne politike. Imeti moramo skupne standarde in smernice. Primer, kako bi lahko zagotovili pot naprej. ko naprimer zagotavljamo biotsko raznovrstnost, kot lahko to omejuje produktivnost. Poenostavitev SKP bi lahko pomenila tudi večjo sinergijo med institucijami. Aprila lani so Francija, Italija, Polska in Irska sprejeli skupno izjavo, da bi reformirana SKP morala upoštevati tudi potrebno administracijo postoječih SKP. Pričakovanja evropskih metov mora biti samo v srču. Močen argument je, da tega ne moramo stojiti pred večjo subsidijarnosti in zato to izpostavljamo. Okolje je na področju, kjer lahko subsidijarnost igra pomembno vlogo, ko lahko države članice sprejmajo ukrepe, ki so kar najbolj prikrojeni regionalno in lokalno. Naš odbor je objavil predlog k političnemu dialogu. Ko govorimo o okoljskih ciljih, ko govorimo o podnebnih spremembah. Mislim, da je to vprašanje, s katerim se najbolj soočamo. Lokalne, regionalne skupnosti je potrebno upoštevati pri tem. Subsidijarnost v sporočilu, kar se tiče podnebnih sprememb, to lahko pozdravimo. Pri reformah lahko to pomeni resnično razliko. Zelenitev. En pristop za vse ni deloval. potrebno bo bolje uskladiti ukrepe in cilje. Vendar pa seveda to ne sme vplivati na ambicioznost SKP. Zato mora biti strateški načrt potrebne strani komisije, tako da bomo spodkopavali SKP-ja na noben način. Imamo zelo dinamično tisko industrijo. Za nas je zelo pomembno, da to ustrezno uredimo. Kot nacionalni parlamenti bi radi izpostavili večji nadzor nad subsidijarnostjo. Ko imamo SKP, strateške načrte, potrebujemo tudi sestanke, kot je ta, da nadalje razvijamo to pobudo. Prav tako lahko tako zagotovimo večjo vlogo za nacionalne parlamente. To je velikanska priložnost. To bi pomenilo večjo vlogo za ukrepe v državah članicah in za njihovo izvedbo. Naprimer, pred ključnimi pogajanji se redno izvaja razprava v Irskem parlamentu. Mislim, da bi to lahko bilo tudi pred podajanjem strateških načrtov. vlada mora obveščati parlament o vseh večjih pobudah. O tem bi bilo vredno razmišljati tudi drugot po drugih parlamentih. Vsi sledimo enakim postopkom. Mi ti moramo, podati moramo zložena mnenja v nekaj tednih. In lahko bi to nadaljevali tudi pri tem postopku. Prav tako mora nadzor upraviti Evropski parlament. Z drugimi besedami, to bi lahko bila pomena vloga za parlamente, glede na to, kje se odločitev sprejema. Interakcija med parlamenti je ključnega pomena. Mehanizem, kjer lahko si izmenjujemo izkušnje najboljše prakse, lahko pomaga pri dosegi sinergije tako pri politiki kot pri postopku upravljanja. Tako lahko zgolj izboljšamo proces. Naj zaključim. Veliko je priložnosti v SKP, da bi dosegli večjo raven prožnosti prilagodljivosti in prilagajanju danostim za specifične lokalne pogoje. Veselim se zanimive razprave glede tega vprašanja danes. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dering. Zdaj pa začenjamo z razpravo in gospoda Sikjerskega prosim naj jo vodi. Izvolite gospod oettinger schönen dank dass äh, ich gelegenheit habe hier hvala lepa hvala lepa da so tukaj kolegi nemški parlamentarci da se lahko pogovorimo ja zdi se da je to dobra napoved imamo tako situacijo da se prizadete kmetije več ne bojijo, ko eh, gre za izvajanje kontrol. Torej, naslednji teden spet pride do nadzora. To seveda niso eh, tisti termini, ki bi se jih kmetje veselili. Tako se mi zdi, da je pri kontroli tako, kot da bi bil na obtožni klopi, ne da bi kaj narobe naredil. No, eh, dobro je, da se ne utopimo v nekih eh, strako, strahovih oziroma v eh, presežni regulaciji. Recimo lahko pride do odstopanja za 87 centov, mogoče gre za 2 kvadratna metra. Ali uh, je to smiselno? Mislim, da. Uh, je pomembno, da na novo zaženemo kolesa in da znova damo v spredje sorazmernost. Mislim, da je to izredno pomembna predpostavka, ki bo pomagala, da v skupno kmetijsko politiko spet unesmo več zaupanja. Tudi v naši družbi je vse več eh, distance eh, med tem, eh, kako dojemamo eh, kmetijstvo. Nekako več ne moremo komunicirati med seboj. Treba je razbiti te stene in skušati eh, znova vzpostaviti komunikacijo med kmetijstvom in družbo nasplošno. Gospod Fonseka. Portugal. Portugalska. Najlepša hvala. Dejansko moramo biti zelo pazljivi pri vprašanju subsidijarnosti. E, ta namreč vrača skupno kmetijsko politiko na nacionalno raven in hkrati lahko povzroči tudi izkrivljanje konkurence. E, govori se o podnebnih spremembah in o vlogi, ki bi jo pri tem lahko igrala subsidijarnost. Za države na jugu Evrope, kot je Portugalska, je voda, Eh, bistvenega pomena in zato je treba zagotoviti um, vzdržnost in trajnost inštrumentov za namakanje. Eh, če to ne bi bilo možno, bi to za Portugalsko in druge sredozemske države pomenilo izkrivljanje konkurence. Ravno tako je treba zagotoviti, da ta uh, eh, subsidijarnost ne bo izničili uh, tega, kar je pa že bilo dogovorjeno vnaprej. Ravno tako je bilo tukaj rečeno, da SKP ne zadeva samo kmetijstva. Na podeželju je, po našem mnenju, treba zagotoviti, da se bodo naložbe še nadaljevale in da se bodo financirale iz SKP, ampak. Um, Treba je zagoviti tudi to, da se lahko države članice odločijo, da se določene naložbe na podeželju financirajo tudi iz drugih sredstev. To je zelo pomembno um, za zagotovitev dinamike uh, pri uresničevanju SKP uh, in za upoštevanje realne situacije v posameznih državah. Uh, Zato je res eh, treba eh, posredovati to sporočilo, kako zelo je SKP eh, pomembna za kmete, za eh, javno dobro in predvsem za eh, proizvodnjo prehrane. Eh, moramo pa pri tem upoštevati seveda, da kmetje in tisti, ki kmetje niso, zelo različno gledajo na ta sredstva in zato je treba zelo močno marketinško kampanjo izpeljati eh, na tem področju. Hvala. Gospa je Ranz Garcia. Ja, hvala lepa. Ja, rečeno je bilo, da je eden glavnih pomenov SKP spodbujanje kmetijskega sektorja. E, ta je odvisen od notranjega trga, ki mora dobro delovati in seveda je pri tem treba uresničevati cilje, kot je povedal danes gospod komisar. Predvsem pa je treba po mojem mnenju zagotoviti, da se bodo generacije zamenjale in uh, na ta način moramo preprečiti, da bi evropsko kmetijstvo in živinereja uh, Eh, propadlo. Eh, seveda pa je treba birokratske ovire ukiniti in kmetom eh, omogočiti lažji dostop do SKP. Zato reforma SKP naj bo namenjena temu, da bomo imeli močnejšo in bolj eh, enako SKP v vseh državah članicah Evropske unije. Namreč z okoljskega vidika vidimo, da so zelo velike razlike med različnimi regijami v Evropski uniji, ampak tukaj ne gre za to, da bi si vsak postregel to, kar želi in uporabil to, kar potrebuje. E, situacija ni taka. In druga težava pa je tudi v tem, da nekateri pravijo, da bo vsak samo en del financiral. Eh, ne, če želimo imeti enotno in močno SKP, eh, to ni spremljivo. Res je, da Brexit pomeni zelo veliki ziv za nas. Ehm, tudi za Eh, izvajanje proračuna. Ampak zanimivo pa je bilo tudi to, kar je povedal polski kolega iz parlamenta in to je to, kar naša vlada trdi v svetu in je pri tem osamljena. Namreč eh, Španija pove, pravi stalno, da je 1,10 zelo uh, v redu. Uh, za prispevek, če želimo ohraniti SKP in e, druge države pa se za to ne zauzemajo. In zato pravim, če res želite, da imamo na voljo dovolj sredstev za to, da bomo lahko uresničevali skupno kmetijsko politiko, pritisnite na vaše države članice, da se bodo za to zauzele v svetu. E, edino na takšen način bomo lahko imeli močno in enotno SKP in e, paziti moramo, da e, to vračanje nacionalno raven ne bi pomenilo konca SKP v kratkem obdobju. V nekaterih državah je namreč treba eh, upoštevati tudi različne eh, ravni pristojnosti. V naši državi, naprimer, se moramo eh, usklejevati z avtonomnimi skupnostmi, torej z državami oziroma regijami in to je zelo zapleteno, vendar pa kakorkoli te postopke treba speljati in sprijeti primerne odločitve in to takoj. Hvala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 za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu. Spoštovani kolegi in kolegice, najprej bi se zahvalil odboru Agri za organizacijo tega srečanja. Pozdravljam pobudo med parlamentarne eh, razprave in izmenjave mnen. Želimo, da je kmetijska politika še naprej gonilo uh, razvoja sektorja želimo, da jo ustvarjamo z ustreznimi rezultati in cilji. Za vse to pa potrebujemo horizontalno in vertikalno vključevanje vseh akterjev. In kdo lahko to najbolje uredi? Mi, predstavniki eh, nacionalnih parlamentov oziroma Evropskega parlamenta. Kajti mi smo vse čas v eh, stiku z našo volilno bazo in lahko najbolje tudi ocenimo, kakšne so možnosti in kakšni so problemi. Hkrati pa lahko ocenimo tudi, kako izvajati evropske eh, politike. Zato bi morali nacionalne parlante bolj vključevati v dialog. Uh, na podlagi že Barosove pobude. Vse skupaj pa temelji na Lizbonski pogodbi, ki govori o sodelovanju nacionalnih parlamentov z Evropskim. No, eh, konec eh, maja komisija najavlja predstavitev naslednjega eh, skupnega finančnega okvira po letu 2020. Dovolite mi, da predstavim pobudo Hrvaškega sabora za to, da bi organizirali konferenco o ulogi nacionalnih parlamentov pri oblikovanju bodoče skupne kmetijske politike. Najavljam torej in vas vabim na konferenco. Vabim vse nacionalne eh, odbore za kmetijstvo in pa razvoj podeželja, vabim tudi odbor Agri. Konferenca naj bi potekala nekje konec novembra. Vabim vas tudi, da na podlagi predhodnik razprav s ciljem, da vključujemo nacionalne parlamente pri oblikovanju evropskih politik, skupaj pokažemo, da evropska politika lahko in tudi mora pomagati uh, kmetom na podlagi podeželskih področjih pri njihovih prizadevanjih za prihodnji razvoj. Skupaj moramo pokazati, da smo zmožni uvesti potrebne eh, spremembe, kajti za vse eh, je nespremljivo, da imamo v nekaterih eh, delih Evropske unije, zlasti na vzhodu, imamo manj vredne kmete, manj vredne kmetijske skupnosti. Zato se zahvaljujem predsedniku odboru, odbora Agri za gospodu Sikerstemu, da je Eh, sprejel to pobudo in eh, z veseljem vas pričakujem na konferenci. Spoštovani kolegi, od vas pa pričakujem, da bomo skupaj stopili in skupaj oblikovali bodočo evropsko politiko zlasti na področju kmetijstva. Hvala lepa. No, če bi res vsi prišli tja na konferenco, bi imeli veliko težav. Predstavnik Latvije cienījamie kolēģi, lai uzlabotu un pilnveidotu. Spoštovani kolēģi, če želimo izboljšati skupno kmetijsko politiko, potrebujemo denar za vse oblike in pa modele, ki so bili omenjeni. Sam zastopam kmete v latvijskem parlamentu. Zavedamo se težav s katerimi se soočajo latvijski kmeti. Za nje je najbolj problematično dejstvo, da po letu 2002 imajo težave s pravičnim financiranjem. Torej imamo uh, precejšno konkurencu V Latviji od leta 2002 dobivamo samo 182 eh, evrov na hektar, to je 68 odstotkov pod uh, povprečjem, samo Estonija za nami. No, mislim, da je ta izračun napaka, ki jo je storila Evropska komisija. Glede prihodnosti skupne kmetijske politike od leta 2009 do leta 2016 se je kmetijsko ozemlje eh, v Lati povečalo za 8 odstotkov, podobno kot v drugih državah, ampak v povprečju lahko eh, govorimo, da je prišlo do tega. ne zaradi deforestacije. V Lači imamo še vedno precej gozdov. Dejstvo pa je tudi, da je veliko kmetijskih uh, površin bilo preraslih uh, z drugimi kulturami. Torej, imamo več hektarjev, nimamo pa več ornih površin. Uh, In zato bi Latvija tudi želela, da se jo pravično financira v naslednjem obdobju. Torej želimo več neposrednih plačil, tako bomo tudi uh, bolje se vklopili v skupno kmetijsko politiko. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil reageren op uh, datgene wat net door het Duitse parlement. Gospa Schreier, naj se odzovem na to, kar je že bilo omenjeno, potrebujemo zaupanje, verjeti si moramo eh, in sodelovati moramo v prihodnje. Tukaj je tudi kar eh, precej kmetic in kmetice so zelo ponosne na svoj poklic, želijo še naprej ostati kmetice. Nemški kolegi ravno tako pravijo, da si vsi želimo dosegati cilje, ampak niso vsi uspešni. Mogoče potrebujemo drugačen sistem, ampak to je povezano tudi s podnebnim sporazumom, sporazumom, pa z oglikovim dioksidom in podobno. Potem so tukaj še amonijak, žveplo, nitrati, In uh, treba je zagotoviti, da ustrezno kmetuješ, da lahko eh, ohraniš svojo licenco. Imamo različne stvari, ki so v realnosti med seboj povezane. Mislim, da moramo bolj sodelovati, da zagotovimo bolj prožen pristop. Le tako lahko zagotovimo, da bodo kmetje lahko izpolnjevali zadane cilje. in da bodo počeli nekaj, na kar bodo ponosni. Opažamo, da trenutno države članice počnejo ravno, kar jim pade na pamet, ampak žal lahko pridemo do tega, da v prihodnosti ne bomo več imeli kmetov. Šanovni panjstvo, rola parlamentov lokalnih politice. Naslednji govornik, vse lepo pozdravljam. Vloga lokalnih parlamentov v skupni kmetijski politiki mora biti jasno prepoznavna. Lokalni politiki so namreč tisti, ki dobro poznajo potrebe lokalne družbe. Tako da bi vam z tega vidika želel povedati, da je eh, polski parlament soglasno sprejel resolucijo v zvezi eh, s tem, da bi eh, zagotovili pravična, enakopravna, neposredna plačila v Evropi. Končati moramo z nepravično porazdelitev neposrednih plačil, ponekod je razlika uh, dvokratna. Poljska je v Evropski uniji uh, eh, št, 14 let, 2,5 milijona sta Polsko ta čas zapustila, mnogo kmetij je propadlo in to je velika izguba za našo družbo. Imamo skupni trg, imamo skupne standarde, ampak drastično se pa razlikuje stopnja podpore za kmete v različnih državah članicah. Torej en kmet za enako delo, za izpolnjevanje enakih pogojev dobi manj pomen denarja v okviru skupne kmetijske politike. In eh, veliko kmetov je tako postavljenih v zapostavljen položaj. Mislim, da bi morali kmetje z vzhoda dobiti več denarja, tako da bi lahko nekako dohiteli bogatejše kmete z zahoda. Tudi tukaj bi morali zagotoviti evropsko solidarnost. Gospod Lombardo bi besedo. Um, Hvala, gospod predsednik. V imenu irske eh, delegacije imam to čas, da spregovorim. Eno ključnih vprašanj eh, je po našem mnenju volatilnost cen. To je ključno vprašanje, ki ga je treba obravnavati, treba je pripraviti nov predlog za SKP. Če si pogledamo SKP in dejansko volatilnost cen, potrebujemo neke vrste jamstvo glede uh, Eh, strukture cen. Imeli smo težave s ceno mleka, te so se eh, dvigale, pa spet padale, tako da je treba to volatilnost tudi ugraditi v sistem. Torej za nas je zelo pomemben proračun. Mi smo kot narod zelo odvisni od naše kulture, to je eh, e, e, eno ključnih gonil našega gospodarstva, tako da potrebujemo trajnostnost. Treba zagotoviti ustrezen proračun in to je eden od ključnih, en od ključnih načel, eh, ki jih potrebujemo eh, kot narod, da zagotavljamo obstoj podeželskega območja in kulture, ampak za to pa potrebujemo spremembo. Treba je zagotoviti, da mladi ostalajo, ostajajo na kmetijah. Izkazalo se je, da je več kmetov starejših od 80 kot pa mlajših od 35, tako da je treba zagotoviti, da nova SKP obravnava tudi vprašanje mladih kmetov, tako da pride do zamenjave generacije. Potrebujemo mlade kmete za kmetijski sektor, če želimo, da bo kmetijstvo v Evropi cvetelo. SKP mora obravnavati to ključno vprašanje zagotoviti je treba to spremembo, zamenjavo generacij. Kaj ti sicer bi lahko celotni kmetijski sektor, pa tudi sektor podeželja, precej, eh, utrpel precej škode. Gospod Fenegan. Hvala lepa za besedo. Prisluhnil sem eh, zlasti govornikoma iz Irske, pa tudi gospodu Diringu, kdo je zdaj v najboljši poziciji, kakšni so pristopi v državah članicah. Prisluhnil sem tudi zadnjemu govorniku ob novi generaciji. No, skrbi pa me izjava, ki se nanaša na to, kdo je v najboljšem položaju. Eh, Irska ima eh, drugačen pristop v svetu. Eh, glede obnove generacije. Ko je potekal trilog o omnibusu, se je prvotno predlagalo, da morajo države članice plačati pet eh, let za kmete, če delajo manj kot pet let na kmetiji. To bi bilo odlično in to bi povedalo možnost, da pride do eh, obnove generacij. No, potem pa je prišlo do zahteve irske vlade, da se besedilo spremeni, da se na mesto šel uporabi mej, kar pomeni, da eh, zdaj mladim kmetom ni treba nujno plačati za pet let. Torej, irska vlada je podala to zahtevo. Eh, pravite, da ste vi v najboljšem položaju, da, ugota, da določite, kaj najbolje za SKP in pa za obnovo generacije. Ali lahko razložite, zakaj je bila sprejeta ta odločitev? In to, ta odločitev je bila namreč katastrofa za mlade kmete. Če bi razmišljali o obnovi generacij, potem tega ne bi storili. Tako da bi z veseljem slišal vaše razlago, je pa pravzaprav niti ne pričakujem. Kolega Švedske oziroma kolegica. Gospa Igve. Hvala lepa, da ste mi eh, dali možnost, da lahko sodelujem v tej zelo zanimivi razpravi. Švedska meni, da je decentralizirana uprava dobra. Mislim, da nam bo tako zagotovljena možnost, da dosegamo bolj jasne rezultate v kmetijski politiki. Mnogi kolegi so že izpostavili tveganja v zvezi z renacionalizacijo. Zato je pomembno uh, okrepiti uh, konkurenčnost eh, na enotnem trgu med partnerji. No, uh, dosti govorimo tudi o zeleni komponenti na švedskem, kako težko jo je izvajati na lokalni ravni. Na švedskem namreč menimo, da so ukrepi iz drugega stebra boljši in da države članice tako dobijo več pristojnosti, da lahko izvajajo ukrepe. Govorili smo tudi o tem, da bi nekako uskladili kmetijstvo z družbo. Uh, mislim, da je v okviru drugega stebra eh, lažje doseči, da bodo potrošniki razumeli različna merila, ki se uporabljajo na ravni Evropske unije. Pomembne so inovacije, pomembne so raziskave, pomemben je prispevek v kmetijstvo, tako da v Evropi postanemo konkurenčni in tudi bolj trajnostni. Potrebujemo boljšo koordinacijo na ravni Evropske unije zelo sem vesela, ko slišim, da mnogi kolegi omenjajo mlade kmete in povečanje privlačnosti kmetijstva za mlade kmete. Zagotoviti je treba, da bodo države članice posvečale ustrezno pozornost temu, da se vzpostavijo ustrezni pogoji za mlade kmete. No, na koncu pa še sistem uh, revizij. Mislim, da potrebujemo uh, Eh, bolj eh, racionalno, direktno upravljanje. Gospod Šmit iz Nemčije. Pan poseł Schmidt jest absent? Okej. Okay. Pani poseł Petir. Tega kolega ni tako, da bi besedo gospa Peter. Hvala lepa za besedo. No, če si pogledamo, kakšna je korist kmetov na področju kmetijstva, proizvodne hrane, bio, raznovrstnosti, um, ohranjanja prostora, pa tudi ohranjanja uh, družin, potem je jasno, da se proračun za SKP ne sme zmanjšati. Hrvaški kmetje želijo ohraniti oba stebra financiranja, menijo pa, da je treba sredstva koristiti na bolj preprost eh, način, bolj ciljno usmerjeno v kmetije. Hkrati eh, je treba sredstva uporabljati tudi za mlade in treba zagotoviti obnovo generacij. Niti ena država članica, nažalost, do sedaj v okviru programa razvoja podeželja še ni izkoristila možnosti, da sproži podprogram za ženske na podeželju, tako da bi pozvala vse predstavnike nacionalnih parlamentov, da spodbudijo svoje vlade k temu. Hrvaški kmetje pričakujejo tudi poenostavitev SKP. Poenostavitev, ki bi veljala ne samo za kmete, temveč tudi za administracije. Med razpravo smo slišali, da se mnogi boje, da bi eh, to zapleteno upravljanje spustili z evropske na nacionalno raven in to bi bilo vse, pa ne bi bilo dobro. Seveda spodbujamo subsidijarnost in prožnost, ampak skupna kmetijska politika mora še vedno ostati skupna. Ko gre za tržne ukrepe, je treba omogočiti, da bodo odzivi na krizne situacije in težave na trgu hitre in da bodo dostopne za vse države članice. Ponovila bi pobudo, ki sem jo že večkrat omenila, Komisar Hogan je omenil, eh, obljubil, da jo bo podporil. Gre za to, da se vzpostavi poseben krizni sklad zunaj um, proračuna za kmetijstvo. Hvala lepa. Pan posel Matijas, Portugala. Gospod Matijas, Portugalska. Pan posel Matijas, Portugal. Pani posel Dali ga ni. Gospod Dali. Dali Island, Daily Island. Island. Pan poseł Szani. Gospod Šani. Hvala lepa, gospod predsednik. Res sem bil prijetno presenečen, da se je toliko krat omenila vloga kmetijstva in pa kmetovalcev in pa odgovornost, ki jo imajo v razmerju do družbe. No, imamo določeno vrzel med urbanim področjem in pa podeželskim področjem in zato je treba uplesti tudi ukrepe na institucionalni ravni. Predstavnik Evropske komisije je omenjal um, pametne vasi, to naj bi bilo tudi odraženo v naslednjem finančnem uh, okviru. No, tam imamo že pravila za uh, izvajanje različnih skladov, recimo Evropski sklad za razvoj podeželja, uh, za kmetijstvo, za uh, ribištvo in um, za pomorstvo. Zlasti, ko gre za ruralne komponente. Te pametne vasi naj bi zagotovile medsebojno povezovanje vseh dejavnosti znotraj kmetijskega proračuna. Želeli smo e, omejitev obveznih petih odstotkov skupnega proračuna omenjenih e, skladov za pametne e, vasi, zlasti ko gre za sklad za razvoj podeželja in pa kmetijstvo. Države članice in njihovi predstavniki imajo pomembno vlogo pri teh prizadevanjih. Zagotoviti morajo, da vlade podprejo ta pristop v svetu. Pametne vasi in pobude na to temo morajo biti tudi ustrezno upete v relevante nacionalne programe. Gospod Frušnikovski je naslednji. Dziękuję panie przewodniczący, moi koledzy. Hvala lepa predsednik. Moji kolegi, parlamentarci iz Polske so že omenili vprašanje različnih ravni eh, neposrednih plačil. Eh, ne samo eh, spodnji dom, temveč tudi senat je že sprejel ustrezno rešitev na to temo. Potrebujemo ustrezni sistem SAP, torej enotnih plačil na površino. Če bi zdaj sistem spremenjali, bi to pomenilo več stroškov. No, ampak mogoče bi bil tak sistem tudi eh, privlačna možnost za tiste države, ki trenutno uporabljajo direktna plačila. Gospod Pleva je omenjal nov strateški okvir in pa nove programe. Z vsem tem države članice eh, dobijo možnost eh, bolj fleksibilnih programov, ki so bolje eh, prilagojeni značilnostim posameznih držav. Komisija je predlagala nove rešitve, upam, da bodo k malu objavljene in mi bi take nove rešitve lahko podprli. Seveda, pod pogojem, da je novi model bolj preprost in bolj prožen. Potrebujemo tudi možnost, da lahko svoje rešitve bolje prikrojimo lokalnim potrebam, zlasti, ko gre za varstvo okolja in podnebja. Seveda se moramo zavedati nevarnosti, ki so povezane z novim modelom. Lahko bi, lahko, lahko bi namreč prišlo do uh, zamud pri izvanju nove skupne kmetijske politike, če ti strateški načrti ne bodo pravočasno sprejeti. Komisija bi morala sprejeti nek usklajen pristop v zvezi s strateškimi načrti in mi pričakujemo poenostavitev pri novem sistemu. No, seveda po drugi strani pa bi lahko prišlo do višjih stroškov in večje upravne obremenitve v nekaterih državah članicah, ki bi morale uporabiti uh, več virov, da pripravijo nove strateške načrte, s katerimi bi potem spremenile kontrolne sisteme in tako dalje. Naprimer, v Polski bi novi sistem zajel uh, e, 1,3 milijona novih e, upravičencev in to je kar velik izdatek.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 da bo proračun za SKP nižji za približno 10 odstotkov. Primislimo, ali imamo kakšno rezervo iz trenutne SKP, ki bi nam omogočila neke vrste ekonomiziranje, ali to lahko storimo. Lotimo se tako imenovanih mehkih projektov, ki se izvajajo skozi eh, SKP. Mogoče recimo lahko zmanjšamo stroške za obveščanje, za publiciranje. Če gremo po poti poenostavitve, bomo privrčevali denar. Naslednji, hvala lepa za besedo. Jaz pregovoril bi predstavnikom nacionalnih eh, parlamentov. Ja, želite ohraniti proračun, več pa ne bi uplačali. Ali eh, bo manj denarja za vse, ali pa je treba več uplačati. Tretja varijanta je, da se omogoče tudi lastna sredstva Evropske unije, recimo eh, davek na kerozin ali pa na transakcije, to bi bila možnost. Potem pa še nekaj v zvezi s kapico in pa renacionalizacijo ali je 27 uh, uh, birokratskih sistemov manj zapletenih kot pa en centraliziran sistem, ne vem. Uh, treba je pa poskrbeti, da ne, ne bo prišlo do uh, izkrivljene konkurence. Recimo, če imamo uh, tri države, Mačarska, Slovenija in Avstrija, kjer dobijo različne podpore, to vsekakor prispeva k izkrivljanju konkurence. Seveda lahko vse poenostavimo, lahko prilagodimo oziroma se držimo vseh standardov in potem bi s tem stvari poenostavili. Gospa Konrad. Ja, vielen Dank. Ja, hvala lepa, da sem tudi jaz prišla do besede, eh, da lahko prispevam k tej živahni razpravi. Dve stvari bi izpostavila. Zmanjševanje birokracije za kmete, to se vedno znova omenja in je bistvenega pomena. Pomembno je, da smo danes govorili o tem, no ni pa nujno, da bo s tem vse bolj preprosto. Zaradi tržne krize, ki smo jo danes že omenili, so kmetje precej obremenjeni in zelo dobro bi bilo, če bi lahko v prihodnje skapi imeli uh, instrumente uh, za varovanje pred krizami in pa tveganji. No, potem pa druga točka, nove tehnologije. Te omogočajo velike možnosti, da lahko premostimo to razliko med uh, zahtevami potrošnikov in pa uh, želami um, ekološkega varstva. Te no, nove tehnologije bi morali bolj postaviti v spredje. Toliko, to je bila moja ena minuta.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 No, ampak glede na to, da nas čaka Brexit, ne bomo imeli več denarja. Če bi želeli imeti enako raven denarja, potem eh, bi se eh, morali dogovoriti z državami, da več prispevajo. No, lahko pa bi imeli še dodatne eh, lasne sklade, tako da bi, bila, bi bilo stanje boljše kot danes. No, druga stvar, konvergenca. Na zahod, v Zahodnji Evropi si gotovo želimo konvergence plačil. Mi smo vsi neki skupni akteri na skupnem trgu. Odprli smo tudi uh, trge na vzhodu za kmete z zahoda. Uh, in eh, ni normalno, da imajo vsi enake pogoje in eh, enako podporo. Gospod predsednik, prosim za nekaj časa. Gre za zadevo, ki, eh, o kateri morajo nacionalni parlamenti gotovo premisliti. No, gospod Hojbuš, formulirati je treba cilje, da bo kmetijstvo prispevalo k varstvu podnebja in okolja. Hkrati pa imamo na drugi strani še konkurenčno sposobnost. Seveda lahko oblikujemo cilje za okolje, to je primerno. Kako pa gre to skupaj s konkurenčno sposobnostjo in na kakšno konkurenčno sposobnost pravzaprav mislite? Eh, gre za sposobnost na notranjem trgu ali bolj globalno? Sprašujem se, kako bomo razrešili ta nasprotja in kaj nam bo bolj pomembno? Ali se bomo bolj posvetili Eh, podnebju in pa okolju ali pa se bomo držali naše eh, eh, konkurenčne strategije. Tukaj si moramo biti na jasnem. Lahko smo globalni akteri, po drugi strani pa moramo ustrezno ulagati tudi v naše kmete, ki so po mojem mnenju zelo pomembni in potem se morajo ti kmeti eh, znajti sami. Ampak mislim, da moramo te stvari vnaprej razčistiti. Gospod Rope.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 lahko kmetje zaslužijo več, zdaj zaslužijo polovico tistega, kar drugi zaslužijo v drugih sektorjih. Zakaj ne bi bila ta kmetijska politika skupna med državami? Na, imamo namreč ogromne razlike, ampak mislim, da moramo vseeno poskrbeti, da ostane skupna. Potem je tukaj konkurenčnost. Če nimamo pravičnih plačil, ne moremo imeti pravične konkurence oziroma poštene konkurence. Znotraj Evropske unije ni nobenih meja. Eh, poenostavitev je lepa beseda, ampak naj nas ne očara preveč. Odpravili smo mlečne kvote. Naslednji. Uh, tri vprašanja bom postavil kratek, bom vse bilo že vse povedano. Torej, ali se večina držav članic nagiba k ohranitvi neposrednih plačin in proračuna predeljenega na prvi stebr in so nasprotni eh, ali imajo možnost nasprotniki tega, da obvelja njihova drugič. Ali eh, nameravamo ohraniti vprašanje, SKP ali jo izničiti in tretjič, kako lahko eh, zagotovimo subsidijarnost na ravni parlamentov, še zlasti v okviru predvidene renacionalizacije kmetijstva. Hvala lepa. Um, Gospod Karti, hvala predsednik. To je zelo pomembna razprava. Pozdravljam dejstvo, da so tukaj z nami nacionalni poslanci. Eden od izzivov, ki je pred nami, je, da bo nova skupna kmetijska politika razrešila dihotomije, ki jih imamo trenutno. Govorimo o tem, da se poveča vpliv nacionalnih parlamentov in da pride do prenosa eh, dodatnih elementov na nacionalne parlamente. No, ampak seveda zraven potrebujemo večjo jasnost. Prej smo že omenili to frustracijo kmetov, eh, ko jim povedo, da vlada na določene stvari nima vpliva, kaj ti eh, odločitve sprejema komisija, pravzaprav pa je ravno obratno, da je treba marsikaj sprejeti tudi na nacionalni ravni. Tako da mislim, da morajo nacionalni poslanci zagotoviti, da bo nova SKP prinesla več gotovosti v zvezi s tem, kje se sprejemajo odločitve. Gospa Hazelkamp. podpiram eh, predlog Evropske komisije za več subsidijarnosti, krepitev subsidijarnosti. Prihajam iz Nizozemske. To je država, ki, če si pogledamo kakovost vode, emisije, eh, zakonodajo o gnojilih, zaproša za izjemo tako, da bi lahko dobili dovoljenje za več emisij. Mi se nismo držali pravil, ampak ta pravila so pomembna, kajti vzpostavljena so bila za zaščito okolja in pa javnega zdravja. Zato me zanima, kako eh, si Evropska komisija predstavljala, da bo lahko uh, nekako vodila eh, vse države članice, če pa še najboljši učenec v razredu zaostaja za cilji. Ich muss diese Gelegenheit einfach nützen mit den. Naslednja govornica. Gospa Kadenbach, moram izkoristiti to priložnost, ko smo skupaj z nacionalnimi poslanci. Eh, danes eh, smo eh, glasovali in soglasno izglasovali predlog, kako ravnati s protimikrobno odpornostjo. Omenjali smo pristop enega zdravja in zato bi spodbudila tudi vaše vlade, da eh, ravnajo v smislu Evrope in pa kmetijstva, ki podpira ukrep na področju protimikrobne odpornosti. No, najlepša hvala vsem za to zelo živahno razpravo. Ampak glede na to, da je bila ta razprava res tako bogata in smo slišali toliko Eh, mnenj in izhodišč, imamo sedaj nekako premalo časa in zdaj bi bilo dobro slišati, kaj lahko konec tega dne povejo predstavniki Komisije Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Izvolite, gospod Pleva. Hvala lepa. Z velikim zanimanjem sem spremljal razpravo. Na začetku sem že povedal, da je ta razprava potekala v ravno pravem času. Imeli smo sporočilo komisije, nimamo pa še eh, zakonodajnega predloga. Ko gre za sporočilo, dobimo neke glavne smernice, splošni pristop, ampak seveda postavljenih je bilo veliko vprašanj o podrobnostih. Ta razprava me je predvsem prepričala, da je tisto, kar predlaga komisija v zvezi z novim modelom, pravi pristop. Nekaj glavnih naslovov je, izogibati se je treba presežni regulaciji, kako zagotoviti več javnih dobrin, obnova generacij, konkurenčnost, potem uh, okoljska skladnost. Potem omenjali ste, da prvi stebr ne deluje, kako naj ga izboljšamo. Treba je bolj poudariti inovacije in raziskave. Potrebujemo uh, krizno rezervo. Po, pomembna je evropska dodana vrednost. Želite manj kompleksnosti, želite. Eh, razbremeniti komisijo, ampak tudi ne preveč obremeniti nacionalnih administracij. Mislim, da so to vse pomembne teme pri končnem oblikovanju predloga. Predlog je veliko bolj podroben in prepričan sem, da boste v njem našli odgovore na svoje pomisleke in vprašanja. Ko bo pred vami to pravno besedilo, to bo zelo kmalo, torej konec maja, na začetku junija bomo imeli. Eh, pred seboj že novo besedilo o skupni kmetijski politiki, torej pred novim predlogom za večletni finančni okvir. Ne bom več komentiral tega večletnega finančnega okvira, mislim, da je bil komisar v zvezi s tem zelo jasen. Če bi se zdaj pogovarjali o vseh podrobnostih, eh, bi zašli v težave, no, ampak eh, naj povem, splošni pristop v novem modelu je tak, da zagotavlja več odgovornosti oziroma prožnosti se države članice in nacionalne organe. Komisija bo izvajala nadzor in mislim, da bomo s tem tudi pomagali pri odpravi pomislekov, ki ste jih omenili. No, zaenkrat se lahko tukaj ustavim. Zagotavljam vam, da smo si zabeležili vaše razmišljanja. nekatera eh, vprašanja bodo dobila, bodo dobila odgovor že v predlogu, nekatera pa potrebujejo širšo razpravo. Klara, akla. Hvala lepa, Jersey Pleva, zdaj pa Klara Aguilera. Za zaključne besede izvolite, dve minuti. Hvala lepa. Ja, ja, gospod predsedujoči, ne skrbite, jaz se držim urnika in reda. No, tri stvari. Na kratko, veliko se je govorilo. Ja, in mislim, da se je v tej razpravi izkazalo, da na stvari zelo različno gledamo na jugu, na severu in na vzhodu Evrope. Torej, različni pogledi, različne vizije, različni modeli in ukrepi. Tako da v tej kompleksni situaciji moramo mi pripraviti skupno kmetijsko politiko prihodnosti. Druga točka, mladi kmetje, to, sta, to se je pogosto slišalo v razpravi in to je eden od element, ki, elementov, ki nas najbolj skrbi zaradi generaci, menjave generacij ki jo želimo zagotoviti. Ampak vsi smo pripravljeni, torej Evropski parlament, nacionalni parlamenti in države članice, vsi moramo biti zainteresirani za politiko za mlade. Eh, ta politika ni le politika eh, Evropske unije, ampak je tudi politika eh, na nacionalni ravni in to je treba zagotoviti. Torej, ali smo pripravljeni dopustiti, da osebe, ki so upokojene, ne prejemajo pomoči iz naslova SKP? ne vem, no. Mislim, da so vse to vprašanja, ki kažejo, ali resno jemljemo to vprašanje menjave generacije in uh, možnosti za mlade. Na to, mislim, da je nek nemški poslanec rekel, da se kmetije zelo bojijo nadzora Evropske unije. Aha, no, in od zdaj naprej se bodo pa bali nadzora uh, držav članic, ali ne, ko bomo to vse vrnili na nacionalno raven. Hvala. Il, eh, um, Pat Deering uh, po... Pa še Pat Deering, dve minuti, izvolite za odgovor. Uh, thank you, Chairman. I will be brief. Hvala, predsednik. Kratek bom. Zelo zanimivo razpravo smo slišali. Pozorno sem prisluhnil in pripričan sem, da je subsidijarnost prava pot. Pomembno je, da obravnavamo ključno vprašanje mladih kmetov in pa obnove generacij. Moje mnenje in mnenje Irske je, da moramo pritegniti več mladih kmetov v sistem kmetovanja. To pa bomo lahko storili z manj birokracije. Sistem mora biti privlačen za mlade kmete, če naj se mu posvetijo. Trenutno pa ni tako zaradi pogoja, zaradi birokracije in to je treba čim prej obravnavati. Mislim, da imamo odlično priložnost, da nadaljujemo z reformo SKP in obravnavamo to področje. Hkrati pa moramo zagotoviti, da se SKP nadaljuje. Pa še ena stvar, gospod predsednik, nanaša se na finančno vprašanje. Za vse to potrebujemo finančna sredstva. Irski premijer je bil tukaj eh, januarja in eh, mi smo pripravili pripravljali, pripravljeni prispevati več, ampak samo, eh, če se potem eh, spodbudi tudi ta evropski model in k temu se lahko zavežemo. Hvala lepa. V redu, zdaj sem pa jaz na vrsti, tri minute imam na voljo, ampak mislim, da bom krajši. To je. No, Kaj smo najbolj slišali? Več vloga, naci, vloge nacionalnim parlamentom, več povezave med nacionalnimi parlamenti in evropskim, več odgovornosti za nacionalne parlamente, tudi pri odobravanju načrtov v okviru prihodnje SKP. Na to poziv evroposlancev, eh, nacionalnim poslancem, pritiskajte na vaše vlade, No, če se spomnimo tudi komisarja Hogana, ki je bil tukaj na začetku dneva. Torej, pritisnite na vaše vlade za to, da se bodo zauzele za povečanje um, prispevka v evropski proračun, sicer brez SKP in brez proračuna ne bomo mogli iti naprej. In tretjič, de centralizacija. E, uh, torej, to se zdi vsem sicer pomembno, ampak vsak si to predstavlja pod svoje. Torej, očitno je nekdo to predlagal tako, radikalno, da si je zamislil uh, inteligentne vasi kot neke vrste celico, ki bo spodbujala SKP. Pa še nekaj, kar bi lahko pričakovali oziroma zahtevali od nacionalnih načrtov in kar je bilo povedano v razpravi. Pomoč mladim, inovacije, okolje. Sam bi rekel, da poudarek na odgovornosti ne more biti ločen od poudarka na prožnosti. Eno gre z drugim. In mislim, da bi morali to razpravo še poglobiti, zato da bi te izmenjave mnenj med evropskimi institucijami in nacionalnimi parlamenti še ukrepili. In zato moramo počakati, da bomo prihodnji teden dobili predlog za. Eh, večletni finančni načrt in potem druge predloge še v nadaljevanju v mesecu maju. Tako, toliko z moje strani, zdaj pa za konec še gospod predsednik Sikirski. Proszę Państwa, e, tak, WPR to polityka nie tylko. Gospodin gospodje, skupna politika, skupna kmetijska politika je politika, ki ni namenjena samo kmetom, temveč je namenjena tudi potrošnikom evropski davkoplačevalci se morajo zavedati, da je naša hrana cenejša zato, ker imamo skupno kmetijsko politiko. Ta politika zagotavlja tudi za okoljsko, biotsko raznovrstnost. Torej, treba je imeti pred očmi to več razsežnostno uh, dinamiko skupne kmetijske politike. Zato jo je treba tudi financirati pa ne govorim samo o navadnih državljanih, dokoplačevalcih, temveč tudi o politikih. Kaj ti odločitev ne sprejemajo samo posamezni politiki, temveč celotni parlamenti. Zato vas prosim, da posredujete to sporočilo. Treba se je pogovarjati o skupni kmetijski politiki. Tega je vredna. Kaj nam prinaša prihodnost? kakšno naj bo kmetijstvo v prihodnje, kako konkurenčno naj bo tudi zunaj Evrope. Nekatere panoge znotraj kmetijstva imajo bolj eksterni značaj. Dokončno odločitev pa bo sprejel Evropski svet budimo odkriti. No, ampak seveda, tukaj so še naši ministri za kmetijstvo. Prosim vas, pogovarjajte se s svojimi ministri, pogovarjajte se s svojimi politiki, le skupaj lahko storimo kaj dobrega za naše kmetijstvo. V našem odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu imamo podobna stališča, ne glede na to, kakšne nacionalnosti smo ali kateri stranki pripadamo. In eh, to me zelo veseli. Tako. Če ne bomo zagotovili ustreznih dohodkov kmetom oziroma če jim ne bomo mogli zagotoviti ustreznih življenjskih pogojev, bo slabo lahko se zgodi, da bodo določe oblike proizvodnje izginile. Mislim, da bi morali okrog 15 odstotkov proračuna porabiti za eh, neposredna plačila. Kmetje to potrebujejo. Eh, plačila seveda morajo biti vezana tudi na, ko, na kakovost tal oziroma prsti, kjer delajo kmetje. No, govorili smo o kmetijskih oziroma o družinskih kmetijah, nismo pogovorili prav dosti o trgih in pa finančnih instrumentih in mehanizmih, ki lahko nadomestijo določene oblike subvencij. Mislim, da je treba o tem govoriti več. Potem je treba bolje obravnavati vprašanje naravnih katastrof. No, Na koncu pa lahko rečem, da je bil naš sestanek zelo zanimiv. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam, predstavnikom nacionalnih parlamentov, zahvaljujem se tudi vašemu osebju, pa vsem organizatorjem in vsem drugim, ki so prispevali k organizaciji in gladkemu poteku tega zasedanja. Zahvaljujem se tudi našim tolmačem. Na voljo imamo še pet minut. Pet minut vam dam na voljo. To je darilo od mene. Na voljo imamo torej še pet minut, to je ogromno časa. Upam, da se spet vidimo. In mislim, da bi se morali znova sestati potem, ko bomo imeli na mizi zakonodajni predlog, kot je omenil generalni direktor Pleva. Potem, ko bomo imeli dokument pred seboj, bi se morali še enkrat sestati.